started. We start the meeting. Uh, all the languages are available except Croatian and Maltese. Uh, a few changes in the Employment Committee. Dobar dan. Uh, naj najprej predstavim novega člana, gospoda Toma van den uh, Kindeleja, ki je nadomestni član v našem odboru in pred, predstavlja skupino ELS in dobrodošli. Dobrodošli v naš odbor. Gospa Korina Kretu je bila imenovana za komisarko za regionalno politiko in zato ni več poslanka našega parlamenta, niti članica našega odbora. Potem je še nekaj o spremembah v skupini. Gospa Renate Weber je prestopila iz skupine ELS v ALDE, kar pomeni, da ima zdaj LS 50, 15 sedežev, prej jih je bilo 16. Skupina Alde pa 6 na mesto 5. Uh, I think that we already have someone that, that is taking Zdi se, da že imamo nekoga, ki bo zasedel mesto gospo, gospe Kretu, gospod Pavel. Dobro, odlično, pozdravljeni. Tako, toliko o obvestilih. Zdaj pa še nekaj podatkov o prihodnih sestankih. Če imate koledarje pred seboj, veste, da bomo imeli skupno zasedanje Ekon Empel o letnem pregledu rasti, tako kot je bilo načrtovano in tako kot smo upali. Ta sestanek bo potekal 2. decembra od 8. do 10. do povdne. Gre za pomembno srečanje v isti dvorani Jan 4Q2, pa bomo imeli še predstavitev o TTIP, s čimer bomo začeli ob desetih. PH v sobi PHS 3C050, torej v tej dvorani, kjer smo zdaj. To bo sta dva pomembna sestanka za naš odbor, skupno zasedanje Ekon Empel ob letnem pregledu rasti, poznaje pa še predstavitev o TTIP, če z Atlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe. Um, pa še eno sporočilo o evropskem srečanju mladih, ki je potekalo maja letos v parlamentu v Strasburu. Zdaj bomo imeli spremljajoči dogodek po tem dogodku za mlade, ki pa bo neformalne narave. Imeli bomo tako imenovani Ideas Check, posebni format, ki je bil razvit za evropski dogodek za mlade. Vse bo trajala 60 minut. Govorniki bodo mladi in bodo podajali ideje, mi kot poslanci pa se bomo odzivali na nje, bomo v narekovajih lovili ideje. Člane vabimo, da se spontano odzovejo na zamisli, ki jih bodo odzovali predstavili mladi z evropskih držav. Upam, da nas bo kar veliko sodelovalo na tem dogodku. ne moremo jih tako velikodušno povabiti v parlament pred volitvami potem pa nas sploh ne bo več zanimalo kaj imajo za povedati nekaj mesecev pozneje tako da res upam da se nas bo veliko udeležilo tega hitrega te hitre predstavitve kot jo imenujemo Uh, mislim, da se lahko vsi strinjate, da potrdimo zapisnik, verjetno tu ni težav. Potem pa imamo tu naslednjo točko na dnevnem redu, pa si pogledamo, kaj to je. Glasovali bomo. Uporabiti morate svoje glasovalne kartice. upam da ste svoje kartice našli treba je zagotoviti formalno glasovanje ko glasujemo o evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji o dveh točkah bomo glasovali prva točka je uporaba sredstev evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji eh, ki bo namenjena italiji kdo je za konec glasovanja konec glasovanja right. And then we take the second. dobro potem pa še druga točka francoski zahtevek za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Prejšnja točka 32 za, 3 je proti. Vzdržanih glasov pa ni bilo. Dobro, zdaj lahko glasujemo o naslednji točki. Prosim. Ja, Doesn't it work? Can't we see the figures? Shall we repeat it? Eh, naj ponovimo. Dobro. And now the vote is closed. Koniec głosowania. Hmm. Now we have one Zdaj pa imamo en vzdržan glas, 3 proti in 33 za. Zdaj pa res lahko glasujemo o drugi točki na dnevnem redu. Gre za upravo sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji in francosko ulogo.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 Zdaj pa se lahko lotimo poročila komisije o izvajanju direktive 2008-104 o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela. Besedo dajem kar takoj gospodu Armindu Silvi z GD za zaposlovanje, ki je direktor za zaposlovanje in socialno zakonodajo. Izvolite, beseda je vaša. Good morning, madam. Dobro jutro, gospod predsedujoča. Dobro jutro, spoštovani člani odbora za zaposlovanje. Podal bom predstavitev o ozadju in vsebini te direktive z leta 2008 skozi 104. Gre za agencije za zagotavljanje začasnega dela. Potem bom predstavil še glavne ugotovitve v poročilu, ki je bilo objavljeno marca letos. Potem pa za konec še nekaj besed o prihodnih korakih v nadaljevanju izvajanja te direktive. Naj najprej povem, da ta direktiva velja za delavce, ki so zaposleni prek agencij zagotavljanja začasnega dela, ki jih na to napotijo eh, v podjetja. Tam potem delajo začasno. Imamo torej tri sodelujoče v teh zaposlitvenih odnosih delodajalca, delojemalca eh, in uporabniško podjetje. Gre za nestandardne pogodbe, katerih obseg se je v zadnjih letih bistveno povečal v Evropi. Ocenjujemo, da je približno 1,6 odstotka celotne evropske delovne sile zaposlenih v takšnih delovnih razmerih. Seveda pa se številke bistveno razlikujejo med državami članicami, naprimer v Združenem kraljestvu in na nizozemskem je takšnih delavcev bistveno več. Seveda je to tudi zelo občutljivo vprašanje pri gospodarskih ciklih. Prednost takšnega dela je ta, da zagotavlja fleksibilnost za podjetja. Prav tako je to lahko tudi odskočna deska za stalnejša delovna mesta, za tiste, ki so brezposelni. V nekaterih primerjih, v nekaterih situacijah pa je res, gre tu lahko za prekerne oblike zaposlitve. Ta direktiva ima pravzaprav kar dolgo zgodovino. Od konca 90-ih let se je komisija posvetovala s socialnimi partnerji in odločili so se, da začnejo s pogajanji, vendar pa so ta žal spodletela. Leta 2001, na to pa se je komisija odločila, da bo leta 2002 predstavila predlog direktive. Šest let je trajalo, preden so se uspeli o tem izpogajati v svetu glavne težave pa so bile povezane z odstopanji pri eh, načelu enake obravnave, kot bomo videli v naslednjih nekaj trenutkih. Cilj direktive, potem ko je bila končno sprejeta in potrjena tako strani parlamenta kot sveta, je bil, da se prvič izboljša eh, zaščita delavcev, ki delajo prek takih agencij, tako da se vzpostavi načelo enake obravnave ko gre za delavce in standardne pogodbe. Hkrati pa je šlo za to, da se prizna in podpre eh, kot celoto, pozitivno celoto delo agencij, ki zagotavljajo fleksibilnost na trgu dela. Recimo, da se spodbuja države članice, da odstranijo odvečne omejitve pri tem. Glavne določbe direktive so v členih 3 in 5.1 tam je zagotovljeno in opredeljeno načelo enake obravnave. Gre za načelo, ki ga je treba izvajati za vse delavce, ki delajo prek agenci, ko gre za osnovne delovne in zaposlitvene pogoje. Ti so opredeljeni za plačo in delovni čas. Peti člen opredeljuje eh, število omejenih odstopanj, ki so dovoljena in stroge pogoje. Gre za tri vrste odstopanj. Prva vrsta v drugem odstavku velja za tiste delavce agencij, ki imajo stalne pogodbe o zaposlitvi. Imajo torej pogodbe za nedoločen čas s svojim delodajalcem in uh, se jih potem tudi redno in ustrezno plača. Uporablja se torej načelo ustrezne enake plače. Potem v petem odstavku načelo enake obravnave pri kolektivnih pogodbah. Če kolektivne pogodbe so, eh, ti lahko, te lahko zagotovijo odstopanja od enake obravnave. Imamo nekaj primerov, kjer ta odstopanja velja. In potem še za konec kar je bila tudi najtežavnejša točka za razpravo v svetu, več let je trajalo, preden so razrešili to vprašanje. Četrti odstavek petega člena tu je za tiste države članice, ki nimajo sistema za podaljšanje kolektivnih pogodb ali nimajo sistema za univerzalne kolektivne pogodbe, opredeljena možnost, da ne le odstopajo od uh, tega, temveč da zagotovijo kvalificirano obdobje za izvajanje načela enake obravnave potem, ko je dosežen sporazum s socialnimi partnerji na nacionalni ravni. Prav tako je v direktivi pomemben četrti člen. Ta ustvarja obveznost za države članice, da pregledajo vse omejitve in prepovedi o uporabi dela prek agencij. Takšni restriktivni ukrepi so lahko upravičeni na podlagi člena le v namene splošnega interesa in to je opredeljeno takole gre za zaščito delavcev recimo, eh, varstvo zdravja in varnosti na delu in ustrezno delovanje trga dela. To so ti splošni interesi. Prav tako spostavlja obveznost za države članice, da morajo spoštovati vse to in poslati komisiji poročilo o rezultatih svojega pregleda omejitev do konca leta 2011. Pomemben je tudi šesti člen. Ta delavcem prek agencij zagotavlja boljši dostop do stalnih oblik zaposlitve, pa tudi dostop do kolektivnih instrumentov v uh, uporabniških podjetjih in do usposabljanja. In potem še sedmi člen, ta opredeljuje pogoje za predstavljanje uh, delavcev prek agencij in predstavnikov teh delavcev, bodi si v uporabniških podjetjih ali pa pri. Uh, Eh, delodajalcu, torej pri Agenciji za zagotavljanje začasne oblike zaposlitve. Direktiva za komisijo postavlja obveznost, da pregleda izvajanje direktive in da pripravi poročilo. Namen je, če Eh, je to potrebno, da potem komisija zagotovi tudi ustrezne spremembe. Poročilo smo pripravili v tesnem sodelovanju z državami članicami in socialnimi partnerji Evropske unije. Vzpostavili smo odbor, ki še vedno obstaja. Prejeli smo poročila vseh držav članic, pa tudi poročila socialnih partnerjev. Imeli smo tudi dostop do dela strokovnjakov in to poročilo smo objavili, kot sem dejal, marca letos. Poročilo je dopolnjeno še s tehničnim dokumentom služb komisije, torej z dvema prilogama, ki sta navedeni tudi na prosojnicah. Kaj pa so bile glavne ugotovitve poročila? Prvič, vse države članice so ustrezno prenesle direktive v svojo, direktive v svojo zakonodajo, vendar nekatere z bistveno zamudo. Imamo dokaj malo izkušenj pri samem izvajanju direktive in to je ena izmed točk, ki jo moramo hraniti v mislih. Obdobje prenosa je bilo določeno do leta 2011, nekatere države članice so to prenesle šele leta 2012 in mi smo poročilo pripravili zgodaj eh, 2014, tako da je časa vmes preteklo kar malo. nismo niti mogli ugotoviti kakšnih posebnih težav pri izvajanju direktive, recimo pri področju porabe, definicijah, dostopu do zaposlitve in kolektivnih instrumentov, predsta, predstavitev dela eh, delavcev takšnih agencij. Pri vseh teh področjih težav nismo našli. Potem pa še nekaj besed o odstopanjih glede enake obravnave. Identificirali smo 12 držav članic, ki izvajajo nekakšno obliko odstopanja od tega načela. Gre za Avstrijo, Bolgarijo, Nemčijo, Dansko, Finsko, Mačarsko, Irsko, Italijo, Malto, Nizozemsko, Švedsko in Združeno kraljestvo. Še nekaj besed o četrtem členu, pregled omejitev in prepovedi. Skoraj vse države članice so obvestile komisijo o rezultatih svojega pregleda. Ena država članica tega ni storila. Tri države članice menijo, da omejitev pri njih ni. Poročilo pa predstavlja glavne utemelitve, ki so jih države članice predstavile in kako, načine, kako so se posvetovali socialnimi partnerji pri sebi doma glede regulativnih stroškov smo eh, izvedli posebno raziskavo. Pritožb strani držav članic in njihovih organov nismo prejeli, da bi šlo za kakšne bistvene dodatne stroške, ki bi jih prinašalo izvajanje te direktive. Delodajalci eh, pa so poslali nekaj pritožb. Pravijo, da omejitve pri delu agencij niso bile zadostno preiskane. Nacionalni organi tega niso storili v zadostni meri in nekatere izmed teh omejitev še vedno ustvarjajo večje stroške za podjetje. Kako pa je zaključki poročila? Najprej splošni zaključki. Zdi se, da se direktiva ustrezno izvaja in da se je ustrezno prenesla. Na podlagi dokazov, ki smo jih zbrali do zdaj, pa je treba zaključiti, da dvojni cilj te direktive, ki sem ga navedel že prej, še vedno ni bil celoti dosežen. Najprej imamo tu načelo enake obravnave. Ugotovili smo, da se uporaba določenih odstopanj in tolmačenje nekaterih nacionalnih organov, kako razumeti te, ta odstopanja, lahko seže tako daleč, da na koncu pravzaprav to ne izboljša zaščite delavcev eh, v agencijah za začasno delo. Nekateri takšni delavci so še vedno dokaj nezaščiteni, enake obravnave pa ni. Drugič, glede pregleda omejitev in prepovedi. Tu smo ugotovili, da v nekaj državah članicah nacionalni organi to klauzulo uporabljajo kot pot, da uzakonijo status quo, pri čemer pa ne izvajajo ustreznih raziskav stroškovne učinkovitosti teh omejitev. Nekatere omejitve pa so bile kljub vsemu odstranjene na podlagi pregleda, ki je bil zveden leta 2011. In ne gre le za enostranski učinek. Pričakujemo, da v nekaterih državah članicah napredek še bo dosežen. Ko gre za odvečne prekomerne omejitve pri delu agencij za zagotavljanje začasnega dela. Gre za delo, ki še traja torej. Poročilo podaja sliko situacije, kakršna je bila konec leta 2013. Komisija bo še naprej nadzirala izvajanje te direktive in to zelo tesno. Še naprej bomo tudi imeli odbor za sodelovanje z državi članicami in socialnimi partnerji. Ta bo služil kot forum za dialog z deležniki, prek njega bomo tudi eh, identificirali kakšne koli probleme, ki nastanejo pri izvajanju direktive. Lahko uporabimo dva instrumenta. Eden je instrument, eh, tradicionalni postopki pri kršitvah, če ugotovimo, da gre za resno kršenje direktive in ta instrument bomo tudi uporabili, če bo treba. Drugo orodje pa so priporočila v okviru evropskega semestra. V primerih, ko se odkrijejo bistvena regulativna bremena, posebej, če se ta odkrijejo, da to predstavlja ovire za rast in ovira delovanje notranjega trga, lahko komisija izda priporočilo za posamezno državo članico. Ne nameravamo pa na tej stopni kakorkoli spreminjati direktive. Želimo zagotoviti, da se ustrezno izvaja. To je zdaj naš namen. Začeli smo prejemati nekatere pritožbe, pritožovali so se državljani in organizacije. Ih sicer ni bilo veliko. V našem dosjeju imamo zabeležene tri pritožbe, ki jih še preučujemo. Prav tako imamo nekaj prvotnih vprašanj za sodišče. Gre za zadevo, ki jo je predstavilo Finsko sodišče Evropskemu sodišču C533, eh, ki je povezana z uporabo četrtega člena. Gre za primer, kjer je državljan, ki je podal pritožbo, menil, da nacionalni organi niso storili dovolj, da pregledajo in preučijo morebitne omejitve. Gre torej za vprašanje o posledicah četrtega člena v direktivi. In to zadevo pozorno spremljamo. Saj bi lahko uh, povzročila določeno sodno prakso v zvezi s tem. Tako da nas seveda zanima, kakšni bodo zaključki generalnega pravobranilca eh, in eh, sodišče bo odločitev podalo v naslednjih nekaj mesecih. Tako, toliko z moje strani, toliko sem vam želel predstaviti. Jaz in moj kolega se z veseljem odzovemo, odzoveva na katerokoli vprašanje, ki ga morda imate v zvezi s tem poročilom. Thank you, Mr. Sir. Hvala, gospod Silva. Odpiram razpravo za morebitno vprašanje in pripombe. Gospa Moraš Šatje, izvolite. Merci, madame la présidente. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala lepa gospodu Silvi za to izčrpno poročilo o izvajanju te direktive. Po tem, kar ste povedali, imam še nekaj dodatnih vprašanj, na katere bi želela tudi vaš pogled. Prvo, kar me zanima, je naslednje. Rekli ste, da je namen te direktive, da se zagotovi, da osebe, ki delajo torej eh, na podlagi teh eh, kratkih pogodb eh, lahko pridobijo boljši dostop do stalne zaposlitve. Zanima me, kako vi ocenjujete to pot do stalnega dela. Ali se dejansko nahajamo v tem okviru? glede na to, da se ta direktiva obrača na gospodarsko krizo v Evropi. Vemo, da je tu eh, testno obdobje uresničevanja umeščeno v zelo težko gospodarsko situacijo. Prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa se nanaša na izjeme kako lahko število teh izjem zmanjšamo. In še tretja pripomba se nanaša na pritožbe delodajalcev. Zanima me, če ste ocenili dodatne stroške, ki jih to prinaša za gospodarstvo, se pravi njihove pritožbe. In še četrtič, vsi vemo, da je kriza še oslabila delo žensk in zanima me, če ste v vaši študiji posebej pogledali tudi razliko med učinkom na delo žensk in delo moških v tem sektorju. Torej, glede teh vprašanj bi želela vaše mnenje. Hvala. Shall you start answer that? Do we have... Poste kar odgovorili, očitno imamo veliko vprašanj, ampak lahko začnete tudi tu. Ja, torej lahko že odgovorim na to vprašanje. Najprej naj povem, da je glavni cilj te direktive zagotavljanje enake obravnave imamo klauzulo, ki tem začasnim delavcem omogoči prioritarni dostop do stalne zaposlitve v istem podjetju. To pomeni, da je klauzula v pogodbi, ki ne omogoča zaposlitve znotraj podjetja po končanem obdobju začasne zaposlitve to je nelegalno. Ampak eh, to je drugotni cilj glede na prvotni cilj, ki je enaka obravnava. V pripravi tega poročila se nismo osredotočali na oceno gospodarstva in na ulogo uh, te vrste pogodb pri zagotavljanju stalne zaposlitve. Ampak eh, študije kažejo, da ta uloga je zelo odvisna od eh, gospodarskih ciklov. V krizni situaciji to predstavlja manjši delež, torej oseb, ki so po zaposlitvi za določen čas pridobile pogodbo za nedoločen čas. Če se pravilno spominjam, mislim, da to predstavlja manj kot 50 odstotkov. Ampak tu bi potrebovali posebno študijo, te študije nismo opravili v okviru priprave tega poročila, ki se nanaša zgolj na direktivo. Torej, ti pogoji so opredeljeni in so del te direktive in izjeme obstajajo v tej direktivi in jih tudi ne nameravamo omejevati, kajti če te izjeme niso sorazmerne in če ne ščitijo zaposlenih ustrezno, potem lahko to vodi v zlorabe. Naprimer, če imamo razliko v plači, ki predstavlja 50 odstotkov glede na zaposlenega, ki ima pogodbo za stalno zaposlitev. Torej, v tem primeru lahko primerjamo, kako to posamezne države obravnavajo in rešujejo. To predstavlja obravnave po posameznih primerjih na podlagi pritožb organizacij, državljanov v sodelovanju z državami članicami, ampak to znotraj obstoječih izjem. Kar se tiče učinka na gospodarstvo, to vprašanje smo postavili nacionalnim oblastem in delodajalcem nacionalne oblasti niso zabeležile nobenih eh, dodatnih eh, upravnih eh, stroškov oziroma negativnih učinkov. Nekateri delodajalci so se pritoževali glede posameznih klauzul direktive, zlasti kar se tiče uporabe načela enake obravnave in zlasti so se pritoževali glede uporabe omejitev v posameznih državah eh, so bile tudi eh, te eh, obstoječe omejitve predmet študij. Na to smo imeli tako imenovan projekt Top Tem, kjer je šlo za oceno upravnih bremen za podjetja. Tu smo se osredotočili na majhna in srednja velika podjetja in na stroške, ki jih ta direktiva prinaša v obliki upravnih eh, in drugih eh, stroškov. Ampak tu zopet nimamo konkretnih eh, številk, temveč samo neke tendence v majhnih in srednjih velikih podjetjih, torej ki niso bile oštevilčene in to zgolj znotraj tega projekta Top Ten. Glede vašega vprašanja, ki se navezuje na delo žensk, ne, glede tega nismo naredili pos posebne študije znotraj tega okvira. Gospod Simon. Hvala. Hvala, gospod Silva, tudi za vašo predstavitev in za vaše podrobne razlage. Večkrat ste omenili pritožbe, ki ste jih prejeli. Mislim, da ste dejali strani državljanov in organizacij. Pravite, da gre le za tri pritožbe, kar se zdi zelo nenavadno. Ne vem, če govorite o pritožbah, ki vključuje tudi pritožbo, ki jo je vključil kongres britanskega sindikata septembra leta 2013. Veste, da je to že kar nekaj časa nazaj, več kot eno leto. In mislim, da je to rok, v katerem bi se komisija že morala odzvati na te pritožbe. 15 mesecev je že od tega. In to se meni zdi dovolj dolgo, da se uspete odzvati na takšno pritožbo. Osnova pritožbe je pravzaprav dokaj preprosta in je tudi vključena v vaši predstavitvi. Vaša predstavitev pravi, široko gledano, da gre za sistem, ki deluje dokaj dobro. Potem pa nadaljujete in eh, rečete razen v nekaterih državah, ki uporabljajo izjeme. In v nekaterih primerjih to sploh ne deluje potem. Eh, pritožba britanskega sindikata pravi, da zaradi razširjene sistemske zlorabe, tako imenovane švedske izjeme v Združenem kraljestvu, ta zakonodajni akt se ne izvaja ustrezno v Združenem kraljestvu. Ne uspešno in niti nesmiselno. In to je zelo resna pritožba zopr vlado Združenega kraljestva. Uložilo pa jo je glavna organizacija sindikatov, ki predstavlja celotno organizirano delovno silo v Združenem kraljestvu. Vložena je bila pred 15, mes, 15 meseci formalno Evropski komisiji, tako da vas prosim, da poveste vsaj nekaj besed o tej pritožbi. In, kar je še bolj pomembno, povejte nam, kdaj lahko naš TOC pričakuje odgovor na to tako pomembno vprašanje za stotine tisočev delavcev v takšnih agencijah v Združenem kraljestvu, ki se jih eh, izkorišča prav na takšen način, bi direk, kakor bi ta direktiva morala preprečiti. Hvala. Eh, hvala. Ja, lahko potrdim, da je ta pritožba ena izmed treh, ki sem jo navedel. Zaradi obveznosti tajnosti eh, moram povedati, da nas eh, je tisti, ki je vložil pritožbo, prosil, da ravnamo tajno. Eh, Eh, ta pritožba obstaja, to lahko potrdim. Gre za uporabo oziroma izvajanje prve vrste izjeme v Združenem kraljestvu. Gre za izjemo, kjer, delavec, kjer ima delavec agencije stalno pogodbo in se ga plača med eh, nalogami. Gre za vprašanje višine plače oziroma višine teh eh, zneskov Eh, v primerjavi s standardno plačo, eh, s standardnimi pogodbi delavcev. Smo v stiku z organi Združenega kraljestva na podlagi pilotnih postopkov smo že vzpostavili vrsto stikov z organi Združenega kraljestva, primer je še odprt in prav imate, zdaj je res čas, da se komisija odloči, kako nadaljevati da razglasi, da gre za kršitev ali da vse skupaj zapre. Upam, da bo komisija reagirala k malu. Gre pa za zadevo, kjer nikakor nismo lenarili. Informacije smo zbirali tako strani e, pritožnika kot strani nacionalnih organov in zdaj imamo na voljo vse elemente, da se tudi odločimo. Žal pa čez, kaj več o tem ne morem povedati v tem trenutku. Hvala. Simon, second question. Thank you. Just to say, um, Hvala. Zelo čudno se mi zdi, da vas veže zaveza tajnosti. To je odbor za zaposlovanje Evropskega parlamenta. Mi smo izvoljeno telo, ki mora nadzorovati to, kar vi počnete. To je bila zelo javna pritožba. Imam tudi izjavo za tisk TC, eh, ki je bila izdana decembra 2013 in tam je zapisano, pošljite svetu vse podrobnosti v zvezi s to pritožbo. To se mi ne zdi posebno zaupno. Ali lahko navedete statut na podlagi katerega ste zavezani za upnosti in ali lahko potrdite, da ne glede na vso to zaupnost, namarava, nameravate se končno odzvati na to pritožbo, ki je bila podana pred 15 meseci. Vi ste rekli, da boste to naredili k malu, ampak naj vas konkretno vprašam, lahko pričakujemo, da se bo to zgodilo še pred Božičem. Hvala lepa. Ko dobimo pritožbo, ima pritoženec pravico do tega, da zaprosi za zaupno obravnavo. V tem primeru je TOC sindikat, ki ga omenjate, zahteval tajno obravnavo, zaupno obravnavo. ne vem, kaj so potem eh, javljali tisku, ampak mi smo vezani spoštovati zaupnost pritoženca, če on za to zaprosi. Vprašanja tolmače nismo slišali. Kateri statut vam nalaga takšno ravnanje? Ja, to je statut, ki, uh, ki govori o tem, kako naj komisija obravnava pritožbe. To je standardni postopek. Ali mi lahko, prosim, pošljete vse podatke o tem statutu? Lahko. Kakor sem že povedal, smo vzpostavili stike z pritožencem, z nacionalnimi organi, se pravi preiskava primera še poteka in odločitev bo sprejeta strani političnega organa in to je Evropska komisija. Oni bodo odločili o tem, ali želijo sprožiti postopek kršitve. Gospa Steindruck. Hvala lepa za vse informacije. Ne moremo biti zadovoljni s tem, če izvajanje traja tako dolgo in če toliko vprašanj ostaja odprto. Prej je, so bile takšne agencije način za, za recimo kakšne, kakšna sezonska dela, turistična dela, danes pa je to pravzaprav način nadomeščanja stalno zaposlenih delavcev z um, takšnimi delavci za začasno delo. Že pred, pred petimi leti sem uh, delala z, za nacionalno agencijo, ki je, pri, ki je pristojna za to področje in že takrat eh, smo pri agencijah za zagotavljanje začasnega dela ugotavljali številne nepravilnosti. Eh, pravzaprav eh, takšni delavci nimajo zagotovljenega vstopa na trg eh, dela za stalni delovni čas in so pravzaprav neprestano v prekarnem položaju. Kar se tiče izvajanja enakega, načela enakega obravnavanja, pa je tudi izvajanje tega načela neprimerno, nezadovoljujoče. In vi ste rekli, da sicer tukaj vidite določene probleme, ampak da ni prostora za izboljšave. Tukaj bi vas že zaprosila za dodatna pojasnila. Če gre za tolmačenje četrtega člena, v zvezi s tem smo sodbo pričakovali že oktobra, vesela sem, da je končno prišla sodba danes, ali vidite tukaj tveganje, da bi še naprej delavce za stalni delovni čas nadomeščali za delavci za začasni delovni čas. Če bo sodba šla v negativno smer. Za delojemalce. Pri izvajanju obstajajo konkretni problemi. Evropski sindikati poročajo o tem, da bi naj sedaj v Franciji v javni upravi nadomestili eh, delavce z stalnim delovnim časom z delavci iz Agencije za zagotavljanje začasnega dela. In eh, tudi se pogosto ignorira načelo enakega obravnavanja. Primer v Združenem kraljestvu je omenil že kolega slišim tudi, da posvetovanje z socialnimi partnerji ni takšno, kot to zahteva direktiva, naprimer na portugalskem in pa v Bolgariji. Ali lahko kaj poveste o tem in kaj, eh, kako namerava komisija v zvezi s tem ukrepati? Mislim, da bi morali najkasneje v dveh letih dobiti poročilo o izvajanju, ki mora potem postati tudi javno. kajti mislim, da bo to poročilo že pokazalo, da v zvezi s tem obstajajo številni problemi. In pa še eno vprašanje. V državah članicah ste podjetja povprašali o problemih. Ali ste povprašali tudi o tem, kakšne so negativne posledice za delo jemalce, za začasne delavce in za stalne delavce? Kajti vedno večje število začasnih delavcev pomeni, da imamo vedno manj delovcev z ostalnim delovnim časom. Eh, se pravzaprav ni bilo dodatnih delovnih mest, ki bi jih zasedli ti začasni delovci. Um, euh, yes, um, Now, um, Gospod Seber. Ja. Moram povedati, da namen te direktive ni to, da bi omejili uporabo začasnega dela. Pravzaprav ta direktiva priznava vlogo agencij za zagotavljanje začasnega dela na trgu dela. Eh, seveda ob zagotavljanju načela enakega obravnavanja. Eh, in mislim, da se je situacija začasnih delavcev izboljšala zaradi spoštovanja načela enakega obravnavanja. Če je to spoštovano, potem ne bi smelo biti dodatnih omejitev za uporabo takšnega načina dela. To je filozofija ki je temelj za to direktivo. Ali je direktiva 100-odstotno izvajana? Ne. Komisija bo morala še naprej konstantno nadzorovati izvajanje te direktive. Ampak do sedaj še nismo dobili nobenih konkretnih predlogov za spreminjanje te direktive in niti udeležene strani, niti uh, Države članice niso izrazile želje potem, da bi spremenili direktivo. Agencije za zagotavljanje začasnega dela lahko pomagajo zlasti v času gospodarske negotovosti, ko delodajalci ne morejo vedeti, za koliko časa morajo zaposliti nove ljudi. Zato morajo tudi podjetja, dobi, tudi podjetja dobiti neko oko zaščite. lahko gre tudi za strokovno delo, lahko gre za majhna in srednja velika podjetja, ki nimajo ustreznih človeških virov za to, da bi lahko skenirali delovni trg in zato prepuščajo to delo takšnim agencijam, zato da dobijo najboljše ljudi. Mi na ta postopek ne gledamo kot na nekaj eh, negativnega seveda ob zagotavljanju, da, ta, da ti delavci dobijo enako obravnavanje, kar se tiče delovnih pogojev, kar se tiče usposabljanja, um, zavarovanja in tako naprej. Včasih pa seveda prihaja do zlorab. Uh, seveda ne smemo dovoljevati, da bi bilo načelo enakega obravnavanja samo teoretično načelo. Nič nam ne pomaga, če ni izvajano v praksi. Vidimo, da tukaj obstajajo velike razlike med eh, posameznimi državami članicami, zlasti tam, kjer so dovoljene izjeme od tega načela. Tukaj vidimo razlike med recimo Švedsko in Združenim kraljestvom. No, kot sem že eh, rekel, dva inštrumenta namerava tukaj komisija uporabiti, namreč, če prihaja zlorab, To je, torej prvič lahko komisija sproži postope kršitve, če države članice neustrezno izvajo to direktivo in pa drugič lahko podamo tudi priporočila v okviru evropskega semestra. No, eh, seveda smo eh, po mnenju vprašali tudi predstavnike organizacije, organizacije delavcev. Sindikati so se pritoževali v zvezi z določenimi deli izvajanja te direktive niso pa pozvali k eh, temeljni spremembi te direktive. No, to je v glavnem to, kar sem želel v zvezi s tem povedati. made an assessment of the extent to which this directive No, eh, kar se tiče tega prehoda iz ene pogodbe na drugo. Status začasnega dela, delavca začasnega dela lahko vodi tudi do stalne zaposlitve. Izvedli smo določene študije na tem področju. Nekateri svetovalci oziroma predstavniki industrije so v zvezi s tem dali na razpolago določene številke, eh, no v okviru tega poročila pa takšne študije nismo izvedli. Thank you. I'll give uh, the floor to, uh, yeah, okay, Madam Steinbrück. Gospa Steinbrück, dodatno vprašanje. Spraševala sem vas tudi o vlogi socialnih partnerjev v državah članicah. Ali lahko potrdite, da se v nekaterih državah članicah niso posvetovali z socialnimi partnerji glede izvajanja direktive in kako je ukrepala komisija, če to načelo, ki je zapisano v direktivi, ni bilo spoštovano? Well, uh, the implication of the social partners uh, is then at several levels. At No, uh, socialni partneri so vključeni na različnih ravneh. Na evropski ravni sodelujejo v našem odboru strokovnjako, sodelovali so tudi pri pripravi tega poročila. Države članice smo v poročilu uh, zaprosili, naj se posvetujejo za socialnimi partnerji. partnerji k temu smo jih pozvali, tudi ko gre za pripravljanje nacionalnih poročil. Seveda se socialni partneri lahko vedno pritožijo preko svojih partnerjev na evropski ravni, če se zdi, da izvajanje direktive ni ustrezno. Kar se tiče izjem, kjer lahko preučimo vlogo socialnih partnerjev pri kolektivnih pogodbah. No, eh, tukaj lahko. Dovolimo izjemo enakega obravnavanja samo, če eh, kolektivne pogodbe zagotavljajo načelo enakega plačila. To je vse, kar imam povedati o tem. Hvala lepa. Sedaj pa dve vprašanji hkrati. tako da bomo imeli dovolj časa. Ule Kristjansen je prvi. Tak for det, formand, og tak til eh, herr Silve. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, hvala lepa gospodu Silvi za predstavitev. Mislim, da smo se decembra 2009 dogovorili o tem, da bomo pripravili direktivo o agencijah za zagotavljanje začasnega dela. To je bil dober dan za Evropski parlament. Uh, um, pravzaprav nismo imeli veliko dobrih primerov zakonodaje na področju socialnega zaposlovanja. Želeli smo zagotoviti tudi fleksibilnost delovnega trga, več ljudi smo želeli spraviti na, delo, na trg dela, tako da bi se lahko prej ali slej vključili v trg dela. Ampak problem je naslednji. Če imate toliko izjem k tej eh, direktivi, To preprečuje načelo enakega obravnavanja, to ovira tudi kreativne rešitve. No, edini cilj je tukaj teh izjem je ta, da se izogneš načelu enakega obravnavanja. Veliko je kreativnih ljudi, ki se zelo spoznajo na to, kako se je možno iz, izogniti tem pravilom. Namen te direktive je, da bi zagotovili pravično konkurenco, želimo zagotoviti, da se začasne delavce obravnava na enak način kot stalno zaposlene, na ta način je zagotovljena konkurenčnost med podjetji in to je tudi pravično do posameznega delavca. Se pa sprašujem, ali na tej možnosti obstaja kakšna možnost, da se skupaj spremenimo v smislu, da Mm, povsod uveljavimo to načelo enakega obravnavanja. Tomas Mann. No, v zvezi s to zaupnostjo bomo seveda vse skupaj preverili. Dobro, še mi zdi, da imamo takšno direktivo zato da bomo lahko podjetja izvzeli iz področja te sive ekonomije. Vse skupaj treba uzakoniti. Eh, uzakoniti. Eh, sam sem eh, obiskal številna podjetja v Nemčiji in mislim, da smo številna področja v podjetjih sedaj dobro regulirali. Seveda lahko to primerjamo tudi za podjetji v drugih državah. Zato vas sprašujem naslednje. Eh, vi ste zapisali, da poteka izmenjava stališč z socialnimi partnerji, da socialni partnerji eh, sodelujo tudi v vašem odboru strokovnjakov. Zato me zanima, kako velik je ta odbor, koliko organizacij je tam zastopanih. Eh, no, vem, da zbirate informacije po elektronski poti, ampak vseeno, kako naj si predstavljamo ta odbor strokovnjakov. In pa še nekaj. Eh, v parlamentu smo prepričani, da mora biti zagotovljen dialog z socialnimi partnerji. Na podlagi izkušenj pa vem, da socialni partnerji, da ne obstaja toliko socialnih partnerjev, kot bi si jih želeli. Tako da moramo se zauzeti tudi za to močno socialno partnerstvo. In pa še nekaj v zaključkih ste zapisali, da boste verjetno tudi evropski semester uporabili za to, da boste podali v zvezi s tem eh, specifična priporočila za države. Ali doslej ni bilo tako? Ali ta točka še ni bila izpolnjena? In pa še nekaj. Ole je govoril o temi fleksibilnosti. On je pravzaprav Mr. Flexicurity. Eh, na, na to temo je pripravil tudi poročilo. Eh, no, vi ste pa opozorili na to, da bi tudi začasne delavce morali povezati za načeli te fleksibilne eh, varnosti. Tako da bi tukaj lahko prišlo tudi do zlorab, kakor je tukaj pomisleke izrazila Juta Steinbrück. Hvala lepa. Kot sem povedal že prej, je trajalo šest let, da smo sprejeli to direktivo. Razprave v svetu so bile zelo težke, zapletene, vse razprave so se zataknile pri vprašanju izjem tiste države, ki imajo malo izkušenj z agencijami za zagotavljanje začasnega dela, niso bile pripravljene sprejeti uvajanja načel recimo enakega plačila. Dolgo smo razpravljali tudi o vprašanju. To have so different regulations in place. Tudi vprašanje preizkusnega obdobja je bilo eh, problematično in eh, ker je bilo tako težko najti kompromis v svetu, sedaj države članice tudi ne zahtevajo dodatnih sprememb k tej direktivi. Glede na število pritožb, prav tako domnevam, da ne želijo spreminjati te direktive. Prav gotovo obstajajo številne druge direktive, ki bi jih bilo treba pregledati zaradi tega, ker v zvezi z njimi dobivamo več pritožb. Se pravi, ta direktiva sedaj ni predmet prednostne revizije, če se jasno izrazim. Seveda obstajajo določeni problemi pri izvanju te direktive, o njih sem že govoril, gre za vprašanja uporabe četrtega člena, ko gre za izvanje določenih izjem. Eh, to so problemi, ki seveda ne omogočajo polnega spoštovanja načela enakega obravnavanja in eh, te probleme skušamo rešiti. Ne načrtujemo pa revizije te direktive v kratkem. kar se tiče fleksibilnost. fleksibilnosti. Direktiva predvideva uporabo agencij za začasno delo uh, v določenih izjemah. recimo problemov v določenem sektorju in tako naprej. In podjetja se pritožujejo, da ne morejo uporabiti tega začasnega dela v tolikšni meri, kot bi si to želeli, zato ker pač obstajajo nacionalne omejitve. No, ta direktiva temeli na 153. členu eh, pogodbe o delovanju Evropske unije, ki govori o zaščiti delavcev in o minimalnih standardih za zaščito delavcev. Podjetja pa se skličujejo na drugo zakonodajo, ki govori o načelih harmonizacije, ampak to se tiče prej zakonodaje o enotnem trgu, ne pa zakonodaje o pravu dela. Zato lahko sicer države članice pozovemo k temu, naj odpravijo, pregledajo te omejitve, ne moremo pa jih prisiliti k temu, da te omejitve odpravijo. Ta direktiva nima pravne baze za to, da bi lahko države članice presilili v odpravo omejitev. Mi države članice naj, eh, torej pozivamo k temu, naj bodo fleksibilne, naj omejijo te omejitve, ampak to je vse, kar lahko naredimo. kar se tiče zaščite delavcev. Tukaj še naprej uh, skušamo prisluhniti državljanom, ki imajo pravico do vlaganja peticij, potem uh, v rednem stiku smo tudi z uh, sindikati. In kot sem že povedal, lahko države članice pozovemo k čim boljšemu izvajanju direktive, tako da bo ta bolj v skladu z tam določenimi cilji. Hvala lepa, gospod Agija in potem gospod Martin. Grazie presidente, eh, vorrei partire da, da una considerazione. Innanzitutto... Hvala lepa. Gospod predsedujoče, najprej podam splošno pripombo. Torej, te začasne pogodbe so nekaj zelo pogostega, pravzaprav so skoraj postale norma. Ko govorimo o pogodbah za nedoločen delovni čas, so te bolj izjema kot pravilo. Tako je v realnosti, pravzaprav bi pa moralo biti ravno obratno. Začasno delo bi moralo biti izjema, pravilo pa zaposlovanje za nedrožen delovni čas. No, v Italiji obstaja veliko prekarnega dela, prekarnih delovnih mest, ker nimamo standardov socialne zaščite. Eh, in na to moramo biti pozorni, ko se ukvarjamo s to temo. Kar se tiče teh izjem, pa se mi zdi, da so, to samo krinka za to, da so te izjeme samo krinka za to, da države članice izvajajo direktivo, kakor se pač njim zdi uh, najprimernejše. In te izjeme so uporabljene kot eh, prvo sredstvo, ne pa kot eh, skrajno sredstvo. To sem želela povedati. Sedaj pa še moje vprašanje, čeprav že vem vnaprej, kakšen bo odgovor. Ali so te izjeme nekaj popolnoma um, prostovoljnega ali so zapisane v pravilih. Gospod Martin. U, u, u. Hvala lepa. Glede na vprašanja in odgovore, ki smo jih slišali, ugotavljamo, da je začasno delo in pogoji začasnega dela, da se zelo razlikujejo od posamezne države do druge. Torej, v nekaterih državah je to delo resnično zelo prekerno in izpostavljeno zlorabam, medtem ko v Franciji to poteka odlično. Zdi se mi, da je potrebno vprašati naslednje. Ali komisija namerava spodbujati začasno delo v podjetjih, ali nameravamo res priti do 90 odstotkov začasnega dela v podjetjih? In drugo vprašanje, ali želimo eh, res doseči to, da podjetjem nikoli več ne bo treba zaposlovati ljudi za nedoločen čas. Ob isti priložnosti pa bi se rad zahvalil tudi tolmačem za odlično delo. d'abord. Euh... Dobro, torej. Prvo vprašanje najprej, ki ga je postavila italijanska poslanka. Naj bom jasen. Brez izjem ne bo direktive. Oziroma je ne bi bilo. To je bila situacija leta 2008. Torej, brez izjem ne bi imeli direktive tu to ni bilo realistično, da bi si predstavljali možnost eh, sprejeti takšno direktivo brez izjem. Torej, edina možnost, ki smo jo imeli, je bila ta, da vzpostavimo minimalne standarde za vse države članice in da uh, torej s temi minimalnimi standardi zagotovimo minimalno eh, varstvo eh, delavcev, ki eh, so v situaciji začasnega dela. Torej, to so minimalni standardi in to je bilo edino, kar smo lahko dosegli na evropski ravni kar se tiče vprašanja, drugega vprašanja, torej ne, komisija nima nobenega namena določati kvot za začasno delo v podjetjih. To bi bilo res to, če mor bi rekel, mikroupravljanje in po mojem mnenju je to popolnoma neskladno z vsemi eh, standardi in načeli subsidijarnosti. Ne, naš namen je, da kolikor je mogoče zagotavljamo enako obravnavanje in najboljšo možno zaščito za delavce, ki so zaposleni za določen čas. Kar pa se tiče vprašanja zlorab, ponavljanja pogodb oziroma obnavljanja pogodb, ukolikor lahko ugotovimo, da večina delavcev zaposlenih eh, začasno imajo pogodbo za začasno delo in to pomeni, da so zaščiteni pred ponavljanjem oziroma podaljšanjem teh eh, pogodb za določen čas. To je direktiva devetindevetdeset eh, skozi enainsedemdeset to je direktiva ki ščiti pred eh, tem podaljšanjem pogodb za določen čas ampak imamo pa tudi delavce ki imajo napram svojim delodajalcem pogodbe za nedoločen čas to pomeni da so napoteni na to v posamezna podjetja. In tu pa ni omejitve. Kar je pomembno, je pogodbeno razmerje do prvega delodajalca. In v tem primeru gre, naprimer, za pogodbo za nedoločen čas.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 ko gre za povezavo med začasnim delom in minimalno plačo. Nekatere države so uvedle minimalno plačo v zadnjih letih in zanima me, ali je to vplivalo tudi na to začasno delo, imate kakšne izkušnje na podlagi eh, torej o tem eh, v državah članicah. In pa še eno vprašanje. O začasnem delu se lahko dobro informiramo, obstajajo različne študije, poročila, ampak vseeno me je, so me nekatere stvari, ki ste jih izrekli, presenetile. Sam eh, sem eh, nov v tem parlamentu, prej sem bil dejaven v eh, nekem nemškem podjetju in ugotovil sem, da če začasne delavce obravnavaš slabše kot delavce za stalni delovni čas, potem dobiš tudi slabe rezultate. In nemška podjetja, torej sam prihajam iz Nemčije, to zelo dobro vedo. Zato ne morem potrditi tega, kar je povedala gospa Steinruck, eh, vsaj ne na podlagi mojih izkušenj, torej več kot deset let sem bil dejaven v podjetjih. Gospod Culis. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pri tej direktivi moramo biti zelo previdni. ta direktiva služi predvsem koristim velikih podjetij, torej samo na eni strani in to odpira vrata za izkoriščanje delavcev. Moj, moje izkušnje za začasnem delu v moji državi, naprimer v pripošnih storitvah, no tukaj delajo začasni delavci za nekaj ur zjutraj, za nekaj ur popovdan in za nekaj ur zvečer. Imajo zelo, zelo dolg delovnik, torej, ampak eh, vseeno so plačani samo za 6 ur recimo. In tukaj se mi zdi, da gre za skrajno obliko fleksibilnosti. Je pa to pač praktična izkušnja, ki jo imam sam iz poštnega sektorja v Grčiji. Slabo bi bilo, če bi se ta direktiva izkazala samo kot način za izkoriščanje ljudi zaradi te skrajne fleksibilnosti. Odgovor. Hvala lepa. Mi smo pripravili študijo o prekarnih delovnih mestih pred nekaj leti in ugotovili smo, da obstaja številne situacije izkoriščanja in prekarnih položajev delavcev. Tega ne zanikam. Želim pa povedati naslednje. Brez te direktive bi bila situacija še slabša. Ta direktiva je vzpostavila določena pravila zaščite začasnih delavcev, ki prej v nekaterih državah članicah niso obstajala. Brez direktive ne bi imeli nobene zaščite teh delavcev ki že predstavljajo 1,6 odstotka delovne sile v nekaterih državah, tudi veliko več. Nekatere države članice so sedaj morale uvesti v svojo zakonodajo mednarodna pravila zaščite, ki so, bila, um, ki so imela više standarde, kot pa so v tej državi veljala prej. Kar se tiče minimalne plače, no, um, ta velja tudi za začasne delavce, brez ali za direktivo, ampak eh, ta direktiva pravzaprav zahteva več kot eh, minimalno plačo. Mi želimo enako obravnavo začasnih delavcev in stalnih delavcev, ki delajo v istem podjetju. Se pravi, tukaj ne gre za vprašanje minimalne plače. Mi pravzaprav skušamo ustvariti um, pogoje, ki bi bili nad ravnjo minimalne plače. No, kar se tiče minimalne plače, skratka je situacija enaka z to direktivo ali brez. Hvala lepa, gospa McIntyre. Uh, thank you, Madam Chairman, and thank you, Mr. Silver, very much for... Hvala lepa, gospod predsedujoča, hvala lepa, gospod Silva, vaša predstavitev je bila zelo zanimiva. Sama sem bila prej dejavna v majhnem oziroma srednje velikem podjetju. To podjetje sem vodila kar nekaj časa, preden sem prišla v parlament. In moram povedati, da mi ne bi mogli eh, delovati brez delavcev za začasni čas. Če je nekdo na dopustu, potem eh, potrebuje še začasnega delavca, da ta upravi delo osebe, ki je odsotna, tudi če nekdo zboli, velja enako. In eh, lahko pa taka začasna zaposlitev privede tudi do stalne zaposlitve. Če imaš začasnega delavca, potem ga dobro poznaš in eh, če se pojavi kakšno prosto delovno mesto, raj zaposliš osebo, ki jo že poznaš sama ne želim te trditi, da je začasno delo samo po sebi slabo. Enako velja za delo za polovični čas. Nekateri ljudje pač želijo takšno delo. Zato ne moremo reči, da je začasno delo dovoljeno v določenih pogojih, ampak je sicer slabo. To ni res. Nobeno majhno ali srednje veliko podjetje ne bi moglo preživeti brez začasnih delavcev pa ne gre samo za odsotnosti delavcev. Lahko se zgodi tudi, da imate nek začasni projekt in eh, za ta projekt lahko zaposlite začasne delavce za določeno obdobje. Eh, torej, preveč sem slišala negativnega v začasnem delu, želela sem eh, samo povedati, kako pomembno je, da imamo to možnost začasnega dela. Sedaj pa še vprašanje. Um, komisija je rekla, da so tri pretožbe zelo majhna številka in John Simon je povedal, da je ena pretožba prišla iz uh, Velike Britanije, iz Združenega kraljestva oziroma tamkajšnjih sindikatov. Zanima me, če imate kakšne pritožbe v zvezi s četrtim členom, če imate kakšne pritožbe v zvezi z nepotrebnimi omejitvami. Eh, ste dobili kakšne pritožbe v zvezi s tem. Hvala lepa še gospa Morvaj. Szépen mosolyogtam végig eh, McIntyre képviselő. Hvala lepa. Jaz sem se kar nasmihala, ko se je k besedi javila gospa McIntyre. Čeprav bi se morala pravzaprav razjokati. Ta izjava je jasno pokazala, da živimo v dveh različnih svetovih. Stare države članice in pa nove kolonizirane članice, tako kot tudi moja država Mačarska. Za Mačarsko fenomen začasnega dela pomeni nekaj popolnoma drugačnega. Ni to, o čemer je govorila gospa McIntyre. Naj pojasnim, kaj začasno delo pomeni za mačarske delavce in delavke to pomeni, da zahodne firme, ki proizvajajo v, na mačarskem, zaposlujejo samo začasne delavce, nimajo stalno zaposlenih. Zakaj? Zato, da lahko delavcem odzamejo njihove pravice. In ti delavci potem eh, za 200-300 evrov na mesec delajo v suženskih razmerah. To pomeni ta fenomen za, za uh, eh, Mačarsko. Že sam izraz za časni delavec oziroma delavec na posodo. Ponavadi posodiš komu kakšen inštrument, eh, kakšen, uh, kakšen gospodinski pomoček, ne pa človeka. Torej podjetja si sposojajo te delavce. E, torej, tukaj govorimo o delavcih, ki so, na poso, ki so na posodo in zato se sprašujem, kje je tukaj človeško dostojanstvo. Imam konkretno vprašanje, ali komisija sploh ve, na kakšen način se izkorišča takšne delavce na mačarskem. Eh, povedali ste tudi, da so delavci zastopani v eh, vaših organih. Zato me zanima, kdo zastopa ta mačarske delavce, začasne delavce. Ali imate kakšen konkreten odgovor na to vprašanje? In še eno vprašanje, ali spoh veste, pod kakšnimi pogoji delajo mačarski delavci v zahodnih podjetjih, gospod direktor? Ali to spoh veste? In ali veste, kakšne so spoh izkušnje teh delavcev? Well, um, first I'll, uh, reply. Dobro, najprej bom odgovoril na vprašanje gospe McIntyre. Ja, ena od pritožb je bila uložena strani organizacije delodajalcev Švedske in se nanaša na četrti člen in vprašanje omejitev in kako se švedska vlada s temi izjemami sooča. To so bili nemški državljani, ki so uložili to pritožbo in se je nanašala na obdobje trajanja njihovih eh, napotitev. Komisija je zauzela stališče tudi napram državi članici, ki ni eh, podala poročila v zvezi z eh, pregledom omejitev, to je Luksemburg in smo tudi v stiku z luksemburškimi oblastmi s tem v zvezi. Glede vprašanja delovnih pogojev na mačarskem, v evropskih strukturah, eh, sindikatih so tudi mačarski delavci predstavljeni imajo možnost predstaviti svoja mnenja in eh, opozoriti na kritične situacije v strokovnih skupinah, eh, kjer sodelujemo s socialnimi partnerji. Moram pa povdariti tudi to, da imamo osrednji socialni odbor, ki se osredotoča na začasno delo in eh, tam sodelujemo tudi z uh, združenji delodajalcev in pa z sindikati tega sektorja v Evropi. In ta tip vprašanj se redno pojavlja v razpravah eh, v teh eh, sektorskih eh, socialnih dialogih. Hvala lepa. Moramo prejiti na naslednjo točko dnevnega reda. Prepričana sem, da se bomo lahko vrnili še na to razpravo kasneje. Sedma točka dnevnega reda je letno poročilo. Ne, oprostite, te razprave morate nadaljevati zunaj. Torej, letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2013, gospod David Kasa, izvolite. First of all, I would like to thank you Hvala lepa. Najprej bi se zahvalil vsem za predloge sprememb, ki so bili uloženi. 88 teh amandmajev je bilo uloženih in večina teh amandmajev je res pripomogla k izboljšanju in uravnoteženju tega besedila. Strinjam se z večino uh, amandmajev ki so bili vloženi glede prvega odstavka in sicer gre za amandmaje dva štiri pet šest sedem osem devet deset enajst in dvanajst informacije ki jih najdemo v teh predlogih sprememb ponujajo boljšo podobo situacije v EU in tudi statistično relevantne informacije, ki izboljšujejo besedilo. Mislim, da ti elementi in ti amandmaji so nekaj, kar lahko uspešno vključimo v kompromisni predlog. Tudi nič nimam proti amandmaju 14 tudi nimam nič proti amandmajema 15 in 17, ki se nanašata na dejstva, za katere se strinjam, da so zaskrbljujoča. Kar pa se tiče amandmajem drugemu odstavku, eh, ti se nanašajo zlasti na eh, več informacij glede eh, situacije v posameznih državah članicah. Tu se kolegom zahvaljujem za torej amadmaje osemnajst dvajset enaindvajset eh, triindvajset in štiriindvajset mislim da drži da pozitivni indikatorji lahko vodijo v eh, zvišanje eh, obsega prekernega dela ampak Vsako ustvarjanje delovnih mest je rezultat prekernega dela. Mislim, da lahko vključimo večino teh amandmajev, kot rečeno, v uravnotežen kompromisni predlog. E, strinjam se s tistimi amandmaji, ki se osredotočajo na izjemno različne situacije, ki jih najdemo v državah članicah. Glede tretjega odstavka, e, tu amandmaji kažejo na eh, predsejšno skeptičnost glede eh, fiskalne konsolidacije ECBC in eh, tudi tu se lahko strinjam z predlogi kolegov in tudi tu vidim možnost za kompromis. Lahko podprem uh, to, kar so kolegi želeli, se pravi, da se osredotočimo, kot je zapisano v admaju 54, na eh, boljšo kakovost delovnih mest in tudi, kar se tiče večje transparentnosti, to najdemo v admaju 59. Veliko dobrih idej najdemo eh, v zvezi s tem odstavkom, ampak nekatere pa gredo predaleč neprimer schema socialnih eh, koristi Evropske unije, to je nekaj, česar ne morem podpreti. Na to predlog spremembe 64 lahko se strinjam, da bi bil socialni predlog koristen, ne strinjam pa se s tem, da bi tak stebr morali eh, uresničiti znotraj EMU-ja, po mojem mnenju to lahko teče usporedno nato amadmaji glede petega odstavka. Tu smo si zlasti prizadevali za to, da se e, črta sklicevanje na porožnost, to lahko sprejmem, in pa tudi vključitev sklicevanja na kakovost na delovne mesta in povečano konkurenčnost, to lahko sprejmem na to amandmaja o 87 in 88 lahko podpiram stabilnost cen, ampak mislim pa, da tega ne moremo vključiti v pogodbe. Torej, veselim se že analize teh amandmajev, ki jo bodo podali kolege in prepričan sem, da bomo lahko našli skupni jezik in pripravili ustrezno, uravnoteženo mnenje. Hvala. Hvala lepa, gospod Kasa. Sedaj pa dajem besedo predstavniku SND-ja Javier López. Najprej se zahvaljujem gospodu Kasi za opravljeno delo v teh zadnjih tednih. Želel bi povedati naslednje. To mnenje je zelo relevantno, zelo pomembno in dobro bi bilo, če bi o tem tudi govorili v prihodnih letih. Mislim, da je ta kompromis eh, dobro izhodišče tudi za delo v prihodnih tednih. Torej, to je prvi eh, dokument, eh, o katerem govorimo v tem odboru in prepričan sem, da bo kompromis tudi uravnoteženo besedilo, ki bo tudi vplivalo na to, kaj se bo parlament v končni fazi odločil. Torej, naši predlogi, naša mnenja in tako dalje, torej, eh, eh, to je nekaj, kar bomo oblikovali še v prihodnih eh, tednih. Vemo, da je situacija na trgu dela zelo zaskrbljujoča, da eh, je gospodarska situacija še vedno negativna, eh, da rezultati to tudi potrjujejo. Vemo, da Eh, je bila eh, situacija že v letu 2013 eh, težka, da pa se je še poslabšala v zadnjem letu in da so razlike med državami zelo velike. Imamo manj posojil, manj naložb, vemo, da so obresne mere zelo nizke, to je sicer pozitivno, vendar to ne zadošča in ni zadostovalo lahko rečemo, da potrebujemo manj konvencionalne politike in da potrebujemo več domišljije pri soočanju se z sedanjo situacijo glede evroomočja, torej to eh, ne deluje, kot bi moralo, to je treba popraviti, ker se tiče eh, davčne konsolidacije bi ta morala biti manj agresivna, treba je ugotoviti, kaj je najboljša rešitev za eh, davčne spodbude, kakšne so reforme, ki ne bodo vodile še v večjo prekariteto prožnost mora vedno spremljati tudi varnost. Torej, želeli bi prositi tudi, da se v poročilo vključi tudi cilj večjega demokratičnega nadzora in pa eh, varnosti delovnih mest. Tu uh, So tveganja za evropsko gospodarstvo jasna, torej imamo eh, nevarnost eh, stagnacije po eni strani in pa deflacije po drugi strani. Situacija je kritična. Po drugi strani seveda eh, najdemo tudi različne monetarne spodbude, davčne spodbude, nizke obresne mere in tako dalje na to si prizadevamo za eh, reforme za rast in povišanje popraševanja. Eh, to, kar Jackson Hall eh, ni v svojih knjigah o makroekonomiji zapisal, v Evropi im, smo sedaj soočeni z naslednjim. Imamo zelo majhno monetarnih eh, spodbud in te prihajajo vedno prepozno, eh, zelo majhno davčnih spodbud mm, in eh, tudi eh, ostalo, ostale reforme niso bile še zadostne. You, Hvala lepa, gozva Trebesijo, ZKR. Najlepša hvala. Naj se najprej zahvalim poročevalcu za njegovo delo in za njegovo sodelovanje ter za pripravljenost najti ustrezne kompromise. Mnenja sem, da bomo lahko tudi v prihodnosti lahko sodelovali, da bomo tudi skupaj s skupino EKR lahko ustvarili dokument, ki bo predstavljal ustrezno soglasje za vse. Seveda pa moram povdariti tudi, da še vedno obstaja uh, obstajajo določene točke politike Evropske centralne banke, ki jih naša skupina obravnava dokaj kritično. V, svojem, v svojih kompromisnih pripombah sem to vključila. Recimo, da se Eh, dolgovi mm, odrivajo v bilanco ECB, kar gotovo ne bo ustrezno, da se davkoplačevalci obremenijo tudi v prihodnosti. Prav tako ne bo to pripomoglo za znižanje brezposobnosti v Evropski uniji. Se pa strinjam s tem, da mora Evropska centralna banka še naprej spodbujati države članice za izvajanje ustreznih in potrebnih reform trga dela. To lahko podpiramo, zato sem optimistična, da bomo tudi v prihodnje uspeli pripraviti dober dokument, ki bo zajemal vsa naša stališča in jih ustrezno združil. Hvala. Hvala lepa, gospa Harkin, Malta. Alta. Uh, Madam Harkin from Alta. Gospa Harkin, Alde skupina, izvolite. Madam Harkin. Gospa Harkin, kje ste? Then we'll go to the... Dobro, potem pa nadaljujemo skupino Gue. Gospod Lejarik. Not here. Ga tudi ni. Odlično, zelo sem zadovoljna kajti če nikogar ne bo, bomo pravočasno zaključili z razpravo. Imamo dnevni red, ki je kar omejen. Dobro, potem pa dajem besedo zelenim. Tudi zelenih ni. Dobro. Potem pa FDD, Laura Agija, izvolite. In, eh, in Hvala lepa, predsedujoča. Najprej bi se zahvalila gospodu Kazi za delo na tem dosjeju. Moram reči, da sem tudi sama ugotovila, da je bil zelo odprt za naše predloge. Na začetku smo imeli vtis, da je poročilo precej enostransko in da ga ne bomo mogli podprt, podpreti, ampak eh, pri pogajanjih in razpravah se je izkazalo, da eh, so se nekatere možnosti odprle in eh, da smo lahko tudi podali predloge sprememb glede točk, ki so se nam zdele pomembne. Podali smo osem ključnih amandmajem, ključnih za nas. Zdi se nam namreč da ni bilo dovolj poudarjeno, kako resna je situacija v Italiji na trgu dela in v gospodarstvu nasploh. En od amandmajev, ki smo ga vložili, se navezuje na spoštovanje proračunskih pravil, tako da ne bomo uh, primankljaja prekoračili, primankljaja treh odstotkov uh, PMB-ja. Torej, ta omejitev treh odstotkov je nekaj, kar je treba pojasniti. Lahko, da država članica želi vlagati in to ne na ta način, da povečuje svoje dolgove, ampak včasih je to pomembno za to, da ima realna ekonomija tudi dostop do sredstev. In to je priložnost eh, in pri takšnih priložnostih je treba zagotoviti tudi, da posojila obstajajo. To je pomembno za srednja in majhna, majhna podjetja in pa za ustvarjanje delovnih mest. Na to naš predlog spremembe 12 je tisti, ki govori o tem. V prvotni različici se nam besedilo glede brezposelnosti ni zdelo uravnoteženo. Vam bom podala en statistični podatek. Vemo, da stopnja brezposelnosti se zelo razlikuje od ene do druge države in sicer od eh, zelo nizke stopnje v Nemčiji eh, do 57 odstotkov v Grčiji. Kar se tiče CCB, namesto da govorimo o institucionalizaciji, bi morali govoriti o demokratični odgovornosti in pa e, transparentnosti. To je ključno za Evropsko centralno banko. Morali bi Evropsko centralno banko reformirati na ta način, da bo bolj demokratična in bolj transparentna. Torej, to je nekaj točk, ki sem jih želela povdariti. Torej, besedilo se nam je prvotno zdelo preveč eh, neuravnoteženo in zato smo podali naše predloge sprememb. Želeli bi, da se tudi več povdarka eh, nameni ne evro območjem, se pravi državam izven evro območja in pa spodbojanju gospodarstva v teh državah članicah. Mislim, da je treba tudi situacijo v teh državah bolje spoznati. Torej, to so bile kritične točke. Hvala. Še poročevalec sklepne besede. Hvala lepa. Zahvaljujem se kolegom za analizo teh eh, predlogov spremembe in za ta duh sodelovanja, za katerega upam, da bo ostal z nami še v prihodnih dneh, tako da bomo lahko našli eh, skupni jezik in pripravili eh, korektno in pa uravnoteženo besedilo. Hvala. Hvala lepa, gospod Kaza in vsem, ki ste se izrazili. Torej, eh, to bomo sprejeli v odboru Employment 2. in 3. decembra, na to v Econ 8. decembra in na to bo o tem glasovano na plenarnem zasedanju februarja meseca. Sedaj pa nadaljujemo z osmo točko dnevnega reda in sicer smo zahtevali od odbora Empel študijo, v zvezi z, z um, stroški in povračila za razumno prilagoditev za invalide in invalidska podjetja. Tu smo imeli sedem avtorjev, sedem avtorjev študije in sedaj je z nami gospod Quentin Leže in pa gospod Gerius Harper, ki predstavljata vseh sedem avtorjev in eh, podala nam bosta. Kratko, krat povzetek eh, študije. Torej študije, ki eh, sta jo opravila na tem področju. Hvala lepa, gospod Leže. Uh. Hvala lepa. Torej, tu sva z gospodom uh, Geretom Harperjev, oba prihajava iz eh, Optimity Matrix, uh, ki je bila zadolžena za pripravo teh, te analize. Uh, torej, um, študija se nanaša na delovne pogoje v invalidskih eh, podjetjih in delavnicah in eh, sicer nas je zanimalo kaj se dogaja na ravni evropske unije kaj smo se naučili iz izkušenj in kakšne so eh, težave, ki jih eh, najdemo na, pri uresničevanju nekaterih teh eh, ukrepov in pa izračunov stroškovne učinkovitosti. Bova poskusila biti kratka, kajti rada bi tudi imela možnost, da odgovoriva na vaše vprašanja. Torej, zelo na kratko, ko si pogledamo Eh, stroške eh, in pa povračila za razumno prilagoditev za invalide in invalidska podjetja. Smo si zlasti pogledali eh, invalidska podjetja in pa tudi ustrezno namestitev in eh, tudi dizajn smo si pogledali zato ker se nam je zdelo v končni fazi koristno tudi to da si pogledamo eh, ta vprašanja usporedno v sklepni fazi študije in videli bomo tudi kako pomembne so bile opredelitve v posameznih državah članicah zato ker um, se države članice tudi pri samih opredelitvah zelo razlikujejo. osredotočili smo se na šest držav članic in sicer na belgijo nemčijo madžarsko španijo švedsko in združeno kraljestvo. In uh, eh, Garrett bo kasneje govoril bolj podrobno še o stroškovni analizi, ampak če si pogledamo kvotni sistem, naprimer v Nemčiji in pa spremembe tega sistema, ki bo opredeljen leta 2000, na to smo si pogledali um, zakonodajo na področju nediskriminacije v drugem kraljestvu, pogledali smo si različne uh, projekte, naprimer v Litvi. Um, esf eh, eh, financiran projekt. Pogledali smo si eh, tudi različne scheme, ki obstajajo v zrunih državah in pa celo vrsto mm, arbitrarnih nadzorov, ki jih najdemo v drugih državih članicah. Ampak samo nekaj besed o gospodarski perspektivi in to bom sedaj predal kolegu Geretu. Kot eh, je bilo že eh, rečeno, je bila naša metodologija pri pripravi tega poročila analiza, stroškovna analiza. Torej, namen eh, te analize je, da se pogleda posamezne intervencije in da si eh, pogledamo, kakšni, kakšen je bil učinek te intervencije glede na stroške in v kolikšni meri so bili doseženi cilji. Torej, namen to vrstne analize je, da se na to primerja te koristi in stroške v skupnem formatu, to je ponavadi denar. In namen tega je, da se eh, opredeli, če so posamezne pobude dejansko bile eh, stroškovno učinkovite. Seveda nekatere koristi in nekateri učinki ne morejo biti izraženi v denarju in to smo tudi počrtali v primerih, kjer se nam je zdelo to pomembno, če tudi tega nismo mogli z finančnega vidika kvantificirati. Torej, namen te analize je, da se uh, pogleda tudi različne perspektive in to vidimo v poročilu. Imamo tako individualno perspektivo, če je posameznik v boljši situaciji, na to perspektivo eh, strani eh, države, torej ali kaj to prinese državni zakladnici naprimer in tako dalje in na to vse socialne in gospodarske eh, učinke na dobrobit, srečo in tako dalje in eh, to smo naredili tudi z analizo diskurzov in pa posameznih vprašanj. In na to v končni fazi smo se vprašali, kako lahko res povežemo eh, učinek eh, in razlog, torej v kolikšni meri to, kar smo opravili, res izhaja iz konkretnih pobud. Torej, pri proučevanju teh primerov v posameznih državah smo poskušali to tudi čim bolj uresničiti. Hvala lepa. E, nekaj izzivov. Torej, prvi izziv res ni bil izziv na na, na, na, za nas, ampak e, šlo je resnično za to, e, kako je prišlo do tega, da je brezposobnost v v tem segmentu populacije praktično stotno višja kot eh, za preostanek eh, prebivalstva. Na to smo eh, ugotovili, da je, obstaja cela vrsta razlik med opredelitvami v posameznih državah imamo eh, zdravstvene opredelitve invalidnosti naprimer eh, pogosto imamo osebno definicijo naprimer vi ne morete določenih eh, nalog opravljati na to imamo socialno definicijo naprimer da se da so ljudje invalidni glede na svet, v katerem živim, živimo in ne glede na njihove fizične zmogljivosti ali ne torej, ko smo si eh, pogledali vprašanje invalidnosti, eh, za celotno poročilo velja, da je eh, problem tudi v tem, da imamo različne vrste invalidnosti, torej od duševnih bolezni do fizičnih in tako dalje. Na to v posameznih državah ugotavljamo, da iste besede ne pomenijo isto in da opredelitve niso vedno zelo jasne in primerljive ampak smo poskusili. Torej prstvo, prvo, kar smo želeli pogledati, so uh, tako imenovane uh, invalidska podjetja. In to, kar smo ponavadi našli kot skupno definicijo, je to, da um, ta podjetja zaposlujejo invalide skupaj z neinvalidi oziroma da eh, te invalidne osebe delajo ločeno od drugih. In ena od težav, ki smo jo našli, je ta, da eh, te vrste eh, podjetij pomenijo različno v različnih državah članicah. Naprimer, eh, v nekaterih državah je namen eh, teh eh, podjetij, da pomagajo invalidnim osebam najti delo, se pravi, to je praktično del oskrbe, medtem ko V drugih državah je ta dostop do dela in samo delo veliko bolj pomembno. Torej, kar želimo pokazati je to, da če tudi imamo uh, različne opredelitve, torej imamo tako imenovane tradicionalne invalidska podjetja, na to prehodna uh, podjetja, torej, ki pomagajo uh, ljudem. Uh, dostopiti do odprtega trga dela Ampak kakorkoli že, eh, opravili smo torej to stroškovno analizo in eh, vse izzive, ki jih je Gareth eh, že omenil, smo upoštevali, pogledali smo si zadevo z finančnega vidika in eh, pogledali smo si naprimer civitant na mačarskem in ugotovili smo, da na prvi pogled ni bilo to podjetje stroškovno učinkovito, zato ker eh, je država vložila zelo veliko denarja v ta projekt, ampak eh, sam, sama očinkovitost je bila naprimer 20 centov na vsak evro. Ampak, kot je Garrett povedal, eh, ni bilo vedno mogoče tudi kvantificirati teh podatkov in alternativa morda ni, da bi bili ti ljudje samo brezposelni, temveč da bi bili v eh, medicinski oskrbi. To pomeni, da bi eh, to imelo učinke za družine in tudi za zdravstveni sistem. Se pravi, če je bil cilj uh, tem ljudem omogočiti dostop do eh, prostega trga dela, potem vidimo, da eh, to predstavlja zelo majhen odstotek, mislim, da tri odstotke in to je bila tudi številka, ki vam je bila lani na tem odboru že predstavljena. In to je bila tudi številka, ki izhaja študija iz leta 2009. Ampak tudi, če ti ljudje na to imajo dostop do prostega trga dela, eh, je, so to še vedno eh, zaposlitve, ki so na to časovno omejene. In eh, zato imamo tudi te umestne rešitve, kjer država ne samo ponudi tem ljudem delo v invalidskih podjetjih, temveč tudi določeno podporo pri prihodu eh, na odprt eh, trg dela. Kar se tiče eh, razumne nastanitve, torej kaj to pomeni, to temeli na, dveh vpraš na treh vprašanjih. Torej eno je, ali Torej, eno je, da mora biti ta nastanitev eh, primerna in potrebna, da mora biti prilagojena posamezniku, da ne sme predstavljati nobenih eh, eh, nesorazmernih bremen za delodajalca. Torej, tu imate slike naprimer teh fizičnih prilagoditev ampak eh, to lahko pomeni tudi eh, socialno podporo, naprimer za eh, ljudi, ki imajo psihične težave, da se jim omogoči tudi ohranjanje dela. Ti dve podobi, ki jih vidite, temeljita na tem konceptu um, univerzalnega dizajna, ki upošteva tudi socialne vidike. To pomeni, da če uh, začnemo graditi okolje, ki bo prilagojeno določenim potrebam, bomo tudi zmanjšali potrebo po prilagoditvah v teh eh, posebnih eh, eh, delavnicah. In ta koncept univerzalnega dizajna je bil prvič uporabljen v direktivi o javnih naročilih in Sedaj smo že pri drugem eh, mandatu, torej drugem naročilu obravnave eh, tega univerzalnega dizajna, zlasti uporabe, naprimer računalnikov. Torej, nakratko, glede eh, tega vprašanja ustrezne namestitve je zopet zelo težko narediti to stroškovno oceno, oceno stroškovne učinkovitosti, kar smo naredili oziroma Ena izmed številk, ki se jo pogosto citira, je torej 1 evro 48 eh, za vsak uložen eh, eh, evro, torej ta koeficient, ampak vedno bolj se uporablja zlasti na podlagi britanske izkušnje številka 1 proti 18 na nizozemskem pa so bile tudi opravljene študije, ki kažejo, da je ta ustrezna namestitev tudi stroškovno učinkovita. In zadnje, kar smo si pogledali, pa so uh, alternativne storitve trga dela. In eh, tu eh, smo združili vsa ta štiri področja, se pravi aktivne politike na področju trga dela, to je, so vse pozitivne akcije v smeri usposabljanja, podpore eh, za dostop do delovnih eh, mest. Eh, naprimer vsi ti programi, ki sem jih prej omenil, kot naprimer pilotni program v Litvi, torej to financira ISF e in sicer gre za usposabljanje ljudi, ki omogoča gluhim dostop do dela na ta način, da se usposablja ljudi, da jim pomagajo pri eh, iskanju eh, dela in tudi pri samem delu, se pravi, da naprimer ljudi, ki, so, ki se jih usposablja za eh, znakovni jezik. In v tem primeru eh, so učinki eh, tudi dolgoročno eh, zelo dobri in tudi so že kratkoročno stroškovno učinkoviti, če pa si pogledamo na bolj dolgi rok, pa so še bolj stroškovno učinkoviti. Na to, če si pogledamo politike pasivnega trga dela, tu je težje strokovno opredeliti, kakšne, kakšna je izguba dohodka, naprimer kakšne so e, stroški za delodajalce, e, če ti ohranjajo na delovnem e, mestu invalidne osebe. Zlasti pa smo se tu sravtočili na eh, invalide, ki imajo občutek, da eh, so nekako stigmatizirani, če so zaposleni s pomočjo teh eh, ukrepov, kajti občutek ostaja, da bodo ti invalidi prepričani, da so bili zaposleni samo zaradi teh spodbudnih ukrepov in ne zaradi uh, lastnih uh, sposobnosti. Torej tudi tu smo opravili stroškovno analizo, ampak eh, načelno lahko rečemo, da so bili učinki pozitivni. Torej to so te splošne politike, ki so torej eh, splošne narave, ki niso osredotočene samo na zakonodajo in tu je bila pilotna študija, torej ta uporaba direktive o nediskriminaciji v Združenem kraljestvu. Gered bo šel na to še v več podrobnosti, ampak eh, vsaj v Združenem kraljestvu, torej odkar je bila ta direktiva sprejeta, lahko ugotovimo, da je 180 tisoč invalidov bilo zaposlenih. In to nima seveda samo učinka na življenje teh oseb, eh, ampak eh, pomeni tudi eh, z 361 milijonov funtov zvišanja ehm, torej eh, eh, bruto nacionalnega proizvoda, kar pomeni 184 milijonov več dohodkov za državno zakladnico. Če si sedaj na koncu pogledamo še specifične ukrepe, kvote. Kvote obstajajo v 21 državah članicah, ampak mi smo se osredotočili na nemški primer, zato ker smo imeli na voljo podatke in kar je bilo zanimivo, je bilo naslednje. Torej, nemški kvotni sistem se je spremenil leta 2000 in sicer se je kvota zmanjšala, ampak tudi struktura kazni se je povečala, se je spremenila. In ko smo si pogledali situacijo, po eh, omejitvi kvote smo gotovili, da je bila sprememba strukture kaznovanja tista, ki je imela eh, veliko večji učinek, zato ker je bilo odslej za delodajalce veliko dražje, če niso izpolnjevali kvot. To je zelo eh, povečalo zaposlovanje invalidov in sicer iz 2,2 na 3,5 odstotkov. Nasplošno lahko ugotovimo, da so priporočila in pa rezultati teh študij uh, naslednji. Torej, Gareth je uh, ekonomist eh, in uh, zato so bili ekonomisti uh, tisti, ki so uh, ocenjevali. Uh, mi pa preostali pa smo govorili o. Uh, opredelitvah in eh, drugih vprašanjih. Torej, problem je razhajanje pri samih eh, definicijah, nimamo primerljivih definicij in eh, pomembno je, da imamo dolgoročne akademske študije, ki se osredotočajo na samo stroškovno analizo. Imamo Ecolis, naprimer, ki je eh, bila eh, zelo, zelo dobra študija. Torej, tu je šlo za projekt, eh, ki se je rodil v Združenih državah, na to pa je bil tudi uporabljen drugot po svetu. In uh, naprimer v, v šestih eh, mestih eh, smo imeli eh, tako eno skupino, ki je bila predmet študija in pa nadzorno skupino in to je vodilo v zelo dobre in primerljive rezultate. Socialni model invalidnosti in opredelitev tega koncepta je bilo nekaj, kar nam je zelo koristilo kaj ti na ta način lahko pomagamo eh, invalidom in sicer že pri samem načrtovanju, ne, ne šele potem ad hoc. To je bilo pa sicer eh, malce izven eh, študije, ampak odgotovili smo, da države članice in vlade lahko vlagajo v razumno prilagoditev in sicer vlagajo denar, ki prihaja iz kazni, ki jih plačajo podjetja. To verjetno ni edini denar, ki je na voljo, ampak eh, že denar, ki eh, je eh, državi na razpolago, ki ga država pridobi s kaznovanjem podjetij, ki ne izpolnjujejo, naprimer, kvot, da je že ta uporabljen za invalide. Torej, hvala lepa za vašo pozornost in postavite vprašanje. Uh, yes, well, uh, some... uh, vi ne želite ničesar dodati? Dobro, gospod Howard, vi ste prosili z besedo, izvolite. Hvala. Gre za odlično študijo. In dobro se je spustiti tudi v podrobnosti, da vidimo, kako bi lahko uh, Eh, zdaj gospodarsko zagotovili, da se tudi invalidi vključijo aktivno na trg dela, ter kako se jim zagotovi ustrezna eh, nastanitev. Vsak misli, ko govorimo o ustrezni namestitvi, da govorimo o stanovanjih. In za naše prijatelje tolmače je eh, to včasih težavno. Tako da naj bom povsem jasen. Govorimo o prilagajanju posebnih podpornih storitvah na delovnem mestu. To je tisto, kar mislimo z nastanitvijo, namestitvijo. Kako eh, delodajalec prilagodi delovno okolje, da lahko vsi ustrezno pridejo na delovno mesto. Tako da zdaj zares pojasnimo, o čem sploh govorimo, če je to prej predstavljalo težave. Eh, no, se prečujem, ker eh, Eh, toliko časa rabim, da postavimo vprašanje. Torej, prvo vprašanje. Stari model, eh, stari mod, socialni model za eh, invalide je zagotovil invalidna podjetja, nekatera od njih so bila dobra, druga pa ne. Potem je prišlo do premika tako v smeri izboljšanja pogojev v invalidnih podjetjih, da zagotovijo najboljše zaposlovalne prakse da ustrezno eh, izvajajo pravice delavcev minimalne plače in tako naprej. Potem pa gre tudi za podporo zaposlovanju, da invalidi prejmejo ustrezno podporo v zato ustrezno prilagojenem okolju. In vesel bi bil, če bi mi lahko povedali, eh, ali se je ta trend, ki je bolj podpiral takšno zaposlovanje v državah, dobro prijel. Potem me zanima, kako je s povezavo s konvencijo ZN o pravicah invalidov. Šlo je za velik premik v Evropi in v svetu, s katerim se je poskušalo izboljšati pravice za invalide. V šestih državah, kjer ste študijo izvajali, me zanima, v kolikšni meri so oblikovalci politik uporabljali tudi sklic na to konvencijo, ko so pripravljali politiko za poslovanje za invalide. Ali tega niso počeli? In potem še tretje vprašanje. To pa je povezano z gospodarskim učinkom in vrčevalnimi ukrepi. Kar zelo jasno je, da so bili invalidi tudi velike žrtve gospodarske krize in večja verjetnost je bila, da jih bodo še manj zaposlovali ali da so izgubili svoje storitve. In tako da ne moramo kar mirno sedeti tu in govoriti o študiji, ne da bi vprašali, kaj ste ugotovili v zvezi s tem med svojim delom. E, to je tudi malce povezano z mojo državo, Združenim kraljestvom. In, e, pra, tam pravimo, če ste invalid, imate dvakrat manj možnosti e, za delo. OECD pa navaja, da je, je okolje pogosto manj radodarno in manj naklonjeno invalidom, recimo pri nas v Združenem kraljestvu, in da imajo manj dostopa do scheme, v katerem bi vlada zagotavljala invalidom ustrezne pravice. E, govorite o 1,48 e, funtu na en funt uložen, kar je nesorazmerno. Združeno kraljestvo je uporabljalo Evropski socialni sklad in leta 2008, ko je bila na e, vladi moje stranke, je bilo 83 odstotkov prejemnikov invalidov oziroma niso imeli ustreznih pogojev namestitve, zdaj pa je ta številka znašala 15 odstotkov. In to se bo verjetno zdelo invalidom v Združenem kraljestvu šokantno. Me pa zanima, kakšni so dru rezultati drugod po Evropi, če ste to ugotovili. E, gospodu Pluri še dajem besedo, tako da bomo prisluhnili dvema vprašanjama naenkrat. Šanovni panjstvo, ja, również chciałbym... Dragi kolegi, gospe in gospodje, tudi sam bi najprej čestital vsem za pripravo tega dokumenta in hvala tudi za splošno usmeritev politik eh, v zvezi s tem pristopom. Eh, uporabili ste zelo celovit pristop, ko gre za učinkovitost podpore invalidov na trgu dela. Zdi se mi, da je zdaj pravi trenutek in da lahko rečem, kako hvaležen sem tudi tistim članom odbora Empel, ki so bili aktivni v prejšnjem mandatu. Zahvaljujoč njihovi pobudi je bil ta dokument tudi pripravljen. Imam pa še predlog. Ta sestanek bi morali obravnavati kot tisto prvo priložnost, da spregovorimo o osnutku tega dokumenta. Gre za kar obsežen dokument, vsebina pa je kompleksna. Trenutno je dokument na voljo samo v angliški različici. Zato ga sam nisem mogel prebrati in ustrezno in podrobno preučiti. Verjetno lahko podobno rečejo tudi nekateri drugi kolegi. Ko gre torej za časovni rok za pripombe jutri zjutraj, mislim, da ta ni realističen ni dovolj časa, da podamo svoje pripombe. Enake standarde bi morali uporabljati tu, ko jih, kot jih uporabljamo za delo na poročilih. Mislim, da potrebujemo približno en mesec časa, da se seznanimo eh, z osnutkom dokumenta in da se lahko posvetujemo tudi z našimi strokovnjaki. To je zelo pomembno saj sem prepričan, da se bo uradna različica tega dokumenta navajala ob številnih priložnostih in bo postala tudi eh, referenčna točka, ne le za naše parlamentarno delo, temveč tudi za številne druge raziskovalce. To bo virna vdiha. Tudi recimo za nevladne organizacije hkrati pa se bo o tem dokumentu razpravljalo tudi v nacionalnih parlamentih. Zato je treba zares upoštevati pomen eh, in učinek omenjenega dokumenta. Nujno je, da informacije, ki so zajete, tudi odražajo realnost in da so relevantne. Zagotoviti moramo, da bo ta dokument uporabno orodje in bo olajševal nadaljnje delo. V tem trenutku pa bi izrazil še dvom splošne narave. Menim, da dokument, ki je pred nami, ne upošteva ustrezno dosežkov in dela, svetovnega poročila o invalidnosti, ki ga je pripravila Svetovna zdravstvena organizacija in Svetovna banka leta 2011. Gre za poročilo, ki je zelo pomembno, se pa nam sploh ne sklicujete v vašem dokumentu. Vsaj tako se zdi zdaj. Le. Ne vem, na kaj so se sklicovali znanstveniki v poročilu. Eh, ne navajate jih po imenih tako da ne vemo, kaj so dosegli, kati, eh, ali imajo kakšne publikacije, ki so jih objavili. O, ni, o tem sploh ni informacij. Eh, koliko razumem, so uporabljali določeno metodologijo. In delali ste na podlagi določenih meril. Izbrali ste skupino nekaterih držav članic in lahko samo obžalujem, da pri tem niste upoštevali tudi Polske, ko ste pripravljali analize. Prav tako eh, nisem videl nikakršnih pripomb polskih strokovnjakov. Za zaključek pa še tole. Še enkrat bi poudaril, da je ta dokument res zelo dragocen vključuje naj, na, namreč najpomembnejše komponente, ki so nujne za sprejemanje odločitev, analizo naložb in učinek teh naložb. To je ključnega pomena za vsakega politika, saj nam omogoča videti, kaj se dogaja med ljudmi in omogoča sprejemati najprimernejše odločitve in ustvarjati svoje mnenje. Zato imam prošnjo za vas. Prosim vas, da si vzamemo več časa, da lahko ustrezno preberemo osnutek vašega dokumenta. To je treba opraviti natančno in zato potrebujemo tudi dovolj časa, da lahko potem podamo svoje komentarje. Strinjam se tudi z gospodom Adamom Košrom. Danes se sicer ni oglasil, ampak govorim pa tudi v njegovim, njegovem imenu, torej z gospodom Košo se strinjam. In tudi on je prosil za več časa. Hvala za vprašanja. Sprašovali ste, kako je z različnimi jezikovnimi različicami in časovnico. gre za nekaj, za kar bo poskrbel Policy Department, tematski sektor. Poročilo uh, obsega 232 strani, gre pa vsekakor za dokument, ki ga moramo skrbno obravnavati in prepričana sem, da bo tematski sektor lahko našel rešitev in možnost, da bo lahko vsak, ki to želi, podrobno preučil poročilo. Tisti pa, ki želijo podati svoje predloge, eh, zanje bo tudi treba omogočiti ustrezno možnost, da to storijo. Tematski sektor eh, bo pozneje podal odgovore na ta vprašanja, toliko z moje strani zaenkrat, gospod Plura, kot odgovor na vaše vprašanje. No, pri nas imamo rok zvezdnika, ki se imenuje Plura. Tako. E, besedo predajam gospodoma na moji levi, če želite še kaj dodati. Najlepša hvala. Odgovoril bi na nekatera druga vprašanja, ki ste jih tudi zastavili. Bom začel s gospodom Howardom. Prvo vprašanje se je povezovalo z invalidnimi podjetji, eh, oziroma z invalidskimi, invalidskimi podjetji in kako je s tem. Vprašanje invalidskih podjetij, kot ste jasno navedli, tu se pojavljata dve vprašanje. Vprašanje ciljev invalidskih podjetij in potem tudi žal standardi in pogoji, v katerih delujejo nekatera oziroma so delovala nekatera invalidska podjetja. Potem so tu tudi vprašanja, kako je z ljudmi v invalidskih podjetjih v različnih državah članicah eh, in kako je zaščito eh, na podlagi delovne zakonodaje za zaposlene. To je drugi sloj težav, ki smo jih eh, našli in na katerega smo se osredotočili v našem poročilu. Uh, lahko pa bi pravzaprav napisali še deset drugih poročil, ki bi se ukvarjala še z drugimi vprašanji. Govorili ste o konvenciji ZN o pravicah invalidov. Pravo vprašanje pa je tu naslednje. V poročilu na strani 35 imamo tabelo, kako je z Eh, to konvencijo in protokolom, katere države članice so to podpisale, katere so ratificirale in katere ne. Vprašanje je vedno, kot veste, kaj to potem pomeni v praksi. Ali se na to zakonodaja tudi izvaja ali ne. Hitri odgovor bi bil, kar bo povezano tudi s točko, o kateri bo pozneje spregovoril Gerrit, o gospodarskih vidikih in finančni krizi. Torej, ukrepi, o katerih smo razpravljali, eh, so zelo trpeli zaradi finančne krize. Evropski socialni sklad je zares pomagal pri premoščanju vrzeli med eh, pri sredstvih, ki jih države članice niso mogle ali niso želele zagotoviti zaradi finančne krize. Tudi o tem razpravljamo v poročilu eh, podrobneje. Imamo posebno poglavje posvečeno Evropskemu socialnemu skladu, ki je gotovo imel učinek. Ampak bom pa pustil Gerasu, da zdaj prevzame in potem se bo odzval še na vaše vprašanje. Hvala. Eh, ja, kako je bilo z varčevalnimi ukrepi in njihovim učinkom? Vi ste se sklicevali na učinek v Združenem kraljestvu. Ekonomska analiza, ki smo izvedli, je navedena v ekonomskih poglavjih eh, in kako je bilo to povezano z diskriminacijo. To temeli na podatkih iz eh, tudi desetih let nazaj. Takšno analizo smo izvedli. Širše vprašanje pa je potem, kako je bilo z razporeditvijo učinka na makroekonomske politike, na trg dela kar seveda seboj potegne obsežno razpravo in obsežne analize. Kolikor sam razumem nastajajočo literaturo o to vrstnem učinku, je takole. Kakršnokoli povečanje v zaposlenosti med invalidi bo verjetno nastalo na tistih delovnih mestih, kjer prihaja do tranzicije in ta podjetja so potem povezana tudi z z ekonomskimi pogoji, ki takrat obstajajo. Bolj specifičnih podatkov nimam, ampak koliko razumem literaturo, seveda lahko pride do večjih neravnovesij, saj lahko ljudje rečejo zaradi stanja trga dela, eh, je potem vse skupaj težje. Predam besedo kolegu nazaj. Hvala. Ja, o, no, o časovnicah, jezikovnih različicah in eh, čem podobnem ne morem spregovoriti, lahko pa povem naslednje. Uh, Govorili ste o Polski. Ja, žal smo izbrali samo šest držav članic. Mislili smo najprej, eh, razmišljali smo o tem, da jih 22 potem ne bomo mogli izbrati, bi pa bile vse zanimive. Ampak študija je poskušala opredeliti stanja najboljše prakse, potem stroškovno učinkovitost in tako naprej, ne pa celovitega pregleda situacije v vseh državah članicah. Eh, kljub samo pa smo našli tudi zanimive primere na polskem in če boste prebrali poročilo, upam, da bo objavljeno v polščini, boste videli, da se ponekod navezujemo tudi na polske primere. Zavedamo se, da nismo navedli vse literature, ki smo jo našli in ki smo jo prebrali, recimo poročilo Svetovne banke in Svetovne zdravstvene organizacije, ki ste ga omenili. Poskušali pa smo najti eh, originalne raziskave in eh, ustvariti poročilo na podlagi ekonomskih analiz in poročil držav članic, ki smo jih prejeli. No, če bi imeli na voljo več časa in sredstev, bi bili seveda zelo veseli, če bi lahko poročilo pripravili v še daljši obliki. Saj zdaj res ni celovitega dokumenta, ki bi pokril celotno stanje v Evropski uniji. Se nam je pa žal zdelo, da je bilo to malce izven eh, obsega oziroma dometa te študije, da bi zajeli vse države članice. Now, now Hvala. Zdaj pa lahko postavite še drugo vprašanje, če jih imate, potem pa bomo videli, ali ima, koliko imamo na voljo časa za odgovore. Gospa McIntyre. Thank you. Thank you. Najlepša hvala. Hvala tudi za predstavitev. Najprej bi želela povedati tole. člani moje skupine, ki je odgovorna za preučevanje tega, danes jih žal ni, gre za gospod Stevens in ona je tudi želela postaviti podobno vprašanje, kot smo ga slišali prej, torej o več različnih jezikovnih različicah, ki bi jih morda lahko imeli na voljo. Zaenkrat je to samo v angleščini in meni je to čisto prav, ampak seveda nekaterim članom moje skupine to ne ustreza najbolj. Toliko o prvem vprašanju. Uh, Kolegica je tudi prosila, če lahko pojasnite, zakaj ste citirali le tri strokovnjake v sami študiji, ali za to obstaja poseben razlog. Mislim, da ste vi govorili o šestih strokovnjakih, ampak ona pravi, da ste omenjali le strokovnjake z Mačarske, Nemčije in Belgije. Ne vem, če ima res čisto prav, ampak morda lahko vi odgovorite na to. Potem pa še eno vprašanje. Spraševala se je, ali obstaja razlog, zakaj Eh, svetovnega poročila o invalidih Svetovne banke in Svetovne zdravstvene organizacije, ki je bilo objavljeno leta 2011 in je zajelo več kot 370 strokovnjakov z celega sveta, niste uporabili pri pripravi tega poročila, posebej zato, ker je v tem poročilu uh, posebno poglavje o stroških povezanih z invalidnostjo. Zdelo se je, da imate morda premalo sklicev na delo odbora Združenih narodov in njegove zaključke. Je pa prosila, da se vam zahvalim v njenem imenu in sama se tudi zahvaljujem njej za njeno delo. Zdaj pa še moje vprašanje. Kot ste verjetno oganili, sem Združenega kraljestva. Slišali ste pripombe gospoda Howarda, ki je prav tako Združenega kraljestva. Meni se zdi, da imamo nekaj fantastičnih primerov na voljo, za katere si želim, da bi jih omenili in preučili v vašem poročilu. Vem, da ste navedli eno invalidsko podjetje in ga posebej izpostavili. Sem pa sama sodelovala z organizacijo Royal British Legion Industries. In zdi se mi, da smo tam imeli zares zanimiv model. Zagotavljajo zaposlovanje v komercialnem okolju za. Eh, veterane ampak lahko eh, pa tudi za invalide, ljudi s posebnimi socialnimi potrebami in tako naprej. Ta model in relativni stroški, gre za model socialnega podjetja, predvidevam, ampak pravzaprav gre tu za invalidsko podjetje, ki je zares zelo uspešno zato me zanima, ali ste preučili tudi to podjetje in ali bi morda želeli ga pokomentirati. Hvala, gospa Melin. Ehm, eh, hvala, predsedujoča, in hvala tudi avtorjem te izvrstne študije. Zanima me stališča poslovanja in podjetij naslednje. V Italiji, v majhnih podjetjih, s, katerih, s katerega prihajam tudi sama in jih dobro poznam, gre z, ko gre za integracijo invalidov, to še vedno vidimo kot določeno breme. družba potem nekako prelaga odgovornost za poslovanje invalidov na poslovneže. Na papirju smo sicer že dosegli določen napredek in v zakonodaji, vendar pa se mi zdi, da še vedno obstaja prostor za izboljšanje, ko gre za način razmišljanja in eh, način dojemanja ljudi v družbi. In mislim, da je to tudi sporočilo statistike kljub politikam, ki so bile sprejete in se izvajajo. Še vedno opažamo stopnjo brezposelnosti za invalide, ki je dvakrat višja od stopnje brezposelnosti drugega prebivalstva. V Italiji se mi zdi, je situacija težavna. Zato je zanim, bi bilo zanimivo preučiti situacijo v Italiji. Imamo več kot 600 tisoč invalidov, ki so registrirani in eh, prejšnje leto jih je bilo 18 tisoč, ki so se izpisali iz tega registra. Tako da eh, gre res za veliko vrzel. Številni iščejo zaposlitev, je pa ne morejo najti. Mislim, da je treba nekaj storiti po vsej Evropi da se zagotovi, da ne bo prihajalo le do zaposlitev in dela na papirju, ampak da se spremeni tudi način razmišljanja državljanov. Ko gre za vključevanje invalidov eh, na trg dela, številni dojemajo, da gre za breme, moralo pa bi biti prav nasprotno in treba je nekako to dokazati tudi ekonomsko ter izboljšati kakovost življenja teh državljanov na nekaj, ne, ne morete na vse le eh, nalepiti vrednosti v denarju in prebrati vrednosti v denarju. Prisluhnila sem tudi podatkom o prilagoditvi delovnega okolja. Pravzaprav pa se te posameznike označuje. In zdi se mi, da se bolj invalidi prilagajajo družbi, kot pa obratno. Družba bi se morala bolj prilagajati invalidom. V Italiji recimo. Nekateri pravijo, da ne bodo plačevali računa za vključevanje invalidov na trg dela, če se bo to nadaljevalo. Ko se pošilja signal z ministrstva, z delovnih ministrstv, Eh, potem to gotovo ni spodbudno za vključevanje invalidov, če se pošilja takšen signal, kot sem pravkar povedala. Marian Tyson, članica nove komisije, pravi, da bo izboljšala strategijo Evropske unije in upam, da. In pravi, mislim, da bi se morali na to osredotočiti in zagotoviti, da države članice se ne bodo usmerile v povsem drugo smer, kot pa se to da. Gospa Merlin. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Tema, o kateri je govora v tem zanimivem poročilu, je še vedno tema, ki je povzročila veliko šokantnih vprašanj. Veliko vidikov ni mogoče kvantificirati eh, pri zaposlovanju invalidov država mora v celoti eh, povrniti stroške dela eh, invalidov kot del njene socialne odgovornosti in ne gre tu za eh, stroškovno učinkovitost, ko je sedaj govora o tem univerzalnem dizajnu in tako dalje to vse eh, zopet eh, nas vodi v vprašanje normalnosti, kar je po definiciji neinvalidnost. To je zame šokantno. Vsakemu je treba najti ustrezno mesto v družbi in v zaposlovanju. Veliko teh vidikov je bilo predstavljenih, eh, vsi se nam zdijo koristni, uporabni. Želeli pa bi zlasti ustrajati pri naslednjem in vaše poročilo, po mojem mnenju, potem, ko bo ustrezno dopolnjeno, bo vodilo v posploševanje eh, teh CAT-ov, kot temu rečemo v eh, Franciji, se pravi, to so posebne delavnice, kjer uh, težki invalidi eh, lahko delajo. In to so delavnice, ki so eh, ki se razlikujejo od samo prilagoditev za invalide v podjetjih. To omogoča invalidov resno delo v primerjavi z eh, podjetji, ki omogočajo samo začasno delo invalidov. Torej v CAT-jih Eh, imamo invalide, ki so zaposleni, ki imajo eh, plačo, ki um, so dejansko dolgotrajno zaposleni in mislim, da je treba to podpreti. Poleg eh, tega, da se nam zdi vprašanje uh, kazni in kvot nekaj, kar je popolnoma nedostojanstveno za same invalide. Po mojem eh, predstavlja tudi to težavo, da je organizacija trga dela eh, pristojnost eh, posamezne države in še enkrat bom ustrajala pri tem, torej CAT, torej to so v Franciji torej ta invalidska podjetja so nekaj, kar je treba posplošiti, kajti tudi ti niso izpostavljeni finančni krizi na isti način kot druga podjetja. Madam Steinruck. Gospa Steinruck. Ja, zunekst vas vas. Ja, najprej nekaj, kar ni toliko povezano s to eh, študijo. Zima bo počasi in te dvorane so vse hladnejše, tako da bomo očitno morali v prihodnosti ponovno sedeti v zimskem plašču. To je bilo že v preteklih letih velika težava in očitno se ponavlja. Tako, zdaj pa najlepša hvala za vaše analize in pripravljene dokumente. Ti so res celoviti in zdaj nas čaka kar nekaj domače naloge. Če sem prav razumela, mora biti cilj ta, da bodo invalidi lahko živeli samostojno življenje, o katerem sami odločajo. Ne gre le za karijere, temveč za odstranjanje ovir na trgu dela. Morda je že kdo izmed govorcev opomnil na to, da Eh, se to lahko zgodi komorkoli izmed nas tekom življenja, ne samo tistim, ki se tak, takšni že rodijo. To se lahko zgodi vsakomur. In to je treba upoštevati. Če sem vas prav razumela in eh, s tem je tudi povezano moje vprašanje, potem je pomembno, da v Evropi vzpostavimo skupne definicije, ki in potem iz njih potegnemo tudi ustrezne zaključke glede tega, kaj se da storiti, kaj je treba storiti, da imamo podatkovne skup, eh, skupne podatkovne baze in minimalne standarde v Evropi. To je treba še zagotoviti. To je tudi zelo pomembno za formalno priznavanje invalidov in invalidnosti. Potem pa še nekaj o vprašanju kvot. Prihajam iz Nemčije, poznam sistem kvot zelo dobro. In eh, pravite, da gre za prednosti pri vključevanju tudi na trg dela in v družbo. Eh, sankcije na podlagi kvot so tudi ustrezno finančno sredstvo, pravite, če so ciljno usmerjene in lahko tudi podpirajo družbo. Eh, poskrbijo za vključevanje na trg dela in tako dalje. Vi vidite to kot primer najboljše prakse tudi za druge evropske države. Kako pa je z zakonodajo, eh, s katerimi bi se odstranile ovire? To je tudi zelo pomembno. Komisija naj bi pripravila program za leto 2014, ampak do zdaj se ni še nič zgodilo. Sem z Nemčije in Že leta 2003 smo mi imeli zakon o obveznosti odprave ovir, kar je bilo tudi zelo preprosto izvajati. Potem pa še eno vprašanje, ki, tudi, ki tudi ni bilo zajeto v vaši analizi, ampak to morda tudi ni bila vaša naloga. Imamo evropski notranji trg, ki omogoča določene. Eh, določeno svobodo. Zanima me, po vašem mnenju, ali to vpliva na invalide, takšna svoboda na trgu dela. Sama sem pred nekaj tedni sodelovala s skupino ljudi z različnimi vrstami invalidnosti in sem bila zgrožena, ko sem slišala, da nacionalna pomoč v Nemčiji ne more preseči meje s Francijo, torej da se ne more preseči sofinancirati. 50 km dlje recimo ni bilo več mogoče zagotoviti asistence invalidom od tistega kraja. Kako se vam to zdi, kako vi gledate na to vprašanje? Ali imate kakšno rešitev za olajšanje življenja invalidov? In potem še zadnje vprašanje ali kako gledate na vprašanje evropske izkaznice invalidov in uh, potem stroškovna učinkovitost. To gre seveda za razprave, ki so nacionalno zelo različno urejene. Imamo tudi evropske svete, odbore oziroma odbore podjetij, imamo podjetja, ki tudi zaposlujejo invalide. Zato me zanima, ali bi bilo morda smiselno tudi tam zagotoviti izboljšanje sprejemanja, gre, ali bi morda lahko zagotovili tudi evropske svete invalidov. Gospod Van Tulis. Najlepša hvala, gospa. Predsedujoča. Če si ogledate stroškovno učinkovitost, so rezultati pri različnih sektorjih zelo zanimivi. Ste si recimo ogledali zneske, ki jih investirate v delovno mesto, Ampak tu bi morali gledati tudi na širšo korist za celotno družbo, ne le na gospodarsko korist. Ne morete vedno eh, izvajati tako preprostih ukrepov, kot so, kot so ti, ki ste jih vi navajali. Mislim, da je treba na vse skupaj pogledati širše, ko gre za vključevanje invalidov na trg dela. Sam imam osebne izkušnje eh, z osebo, ki je invalidna. In mislim, da moramo biti zelo previdni, ko obravnavamo to vprašanje. Ne smemo misliti, da je to nekaj, kar se podari posameznikom kot neke vrste dobro delo. Vsak ima različne možnosti v življenju in treba je zagotoviti najširše mogoče razumevanje tega vprašanja in ne vsega meriti le izključno v ekonomskih izrazih. In upam, da se bo to ustrezno preneslo oziroma prevedlo tudi v druge jezike, da bomo to lahko vsi do prebrali. Hvala vsem za vaše poglede in komentarje. Razpravo bomo še imeli s policy departmentom, s tematskim sektorjem, morda bodo o tem razpravljali tudi še koordinatori. Stroški za različne jezikovne različice in naše možnosti za financiranje je treba preučiti. Eh, odgovore na katere niste, eh, vprašanja, na katere niste mogli dobiti odgovorov, vam bodo odgovorili, na nja bodo odgovorili avtori v krajših pisnih prispevkih. Torej, na vsa ta vprašanja se bomo še vrnili, dobili boste pisne odgovore, pa tudi drugače se bomo odzvali. Pripričana sem, da bomo med tem mandatom tudi še obravnavali to vprašanje v različnih oblikah na našem dnevnem redu. Hvala vsem. Hvala avtorjem za prispevke in za uvodne besede. Hvala. Zdaj pa nas čaka naslednja točka na dnevnem redu. Nove oblike zaposlovanja in zaposlitvenih razmeri. To bo predstavil e- Eurofound. Predstavniki bodo podali dejstva o različnih novih oblikah delovnih razmeri v EU28 in na Norveškem. Predstavniki Eurofonda nam bodo zdaj povedali nekaj uvodnih besed in upam, da bomo potem imeli na voljo tudi vsaj par minut, da postavite še kakšno vprašanje, preden bomo morali končati z našim sestankom. Gospe Irene Mendel, dajem besedo uh, Research Manager v Eurofundu. Izvolite. Thank you. Uh, dear members of the parliament, thanks very much for the. Hvala lepa, spoštovani poslanci, hvala, da ste mi dali priložnost, da predstavim rezultate naše raziskave o novih oblikah delovnih razmerij Morda se spomnite, pred dvema tednoma je naš direktor ali direktorica poročala o tem, da mora Eurofund ponujati informacije v zvezi z socialnimi zaposlovalnimi politikami in politika zaposlovanja je seveda eden izmed glavnih predmetov naših raziskav. Lani smo začeli novo študijo o novih oblikah delovnih razmerij ozadje za to je naslednje. Našli smo nekaj dokazov za to oziroma vedeli smo, da obstajajo razprave o novih oblikah zaposlovanja, ampak naš vtis je bil, da ni čisto jasno, kaj je nova oblika zaposlitve, kaj se pojavlja na trgu dela in kakšne so značilnosti teh novih pojavnih oblik ter kakšni so vplivi tega na delovne pogoje in pa trg dela kot takšen. No, to je bil sedaj predmet naše raziskave, eh, na koncu bi pa še podala neka priporočil. Naj začnem. Kaj razumemo pod novimi oblikami zaposlitev. Lahko se predstavljate, da tukaj obstaja velika heterogenost po Evropski uniji. Eh, veste, da obstajajo tudi razlike med trgi dela posameznih držav članic, posamezne razlike v pravnem sistemu, v oblikah zaposlovanja. Zato so tudi te nove oblike zaposlitev zelo raznolike od države do države. Za nasvet smo poprašali nacionalne strokovnjake, vprašali smo jih, kaj je pri njih novega na trgu dela, kako se to razlikuje od prej poznanih oblik, ne glede na to, ali gre za zaposlitveno razmerje, torej eh, na, na, za način, kako sodeluje ta delodajalec in delojemalec. Torej, eh, ugotavljamo, da obstajajo oblike, ki niso več tradicionalne oblike, en delodajalec na enega zaposlovanja, zaposlovalca, lahko gre za eh, delojemalca, ki eh, dela za več delodajalcev ali za delodajalca, ki zaposluje več eh, delojemalcev za isto delovno mesto. Potem ogledali smo se tudi spremembe pri zaposlitvenih pogodbah in pa tudi status samega delojemalca, kaj je za samozaposlenimi. No, ampak tukaj smo se morali malo omejiti, zato smo si ogledali samo nove oblike sodelovanja med samozaposlenimi, zlasti eh, tiste, ki so v svobodnem poklicu in pa zelo majhna podjetja. Kaj smo ugotovili novega? Uh, Eh, torej, ko smo ugotavljali, kakšne so novosti, smo upoštevali zadnjo dekado, eh, torej obdobje od leta 2000, eh, preučevali smo nove prakse poslovanja, nove oblike zaposlitev in na ta način smo identificirali tri nove oblike zaposlitev. Eh, eni imajo opraviti z razmerjem med delojemalcem in delodajalcem na vrhu seznama, potem različne delovne prakse ali vzorci delovnih organizacij in pa potem prekrivanja med eh, obema skupinama. In pa na koncu seznama lahko vidite skupine, ki se ukvarjajo z eh, samozaposlenimi in sodelovanja med njimi. Zaradi omejenega časa ne bom mogla govoriti o vseh devetih oblikah, zato sem izbrala samo nekatere izmed njih in o teh bom povedala nekaj več podrobnosti, torej tiste, ki so tukaj označene z rdečo. Najprej eh, deljenje delo je malca. Tukaj razumemo obliko delovnega razmerja, kjer ne gre, da bi en sam delodajalec najel enega delojemalca, ampak jih več najame istega delojemalca. Ti različni delodajalci daj, postanejo ena in, e, et, enti, um, ena entiteta in pošiljajo delavca, da dela za različna podjetja. Vse skupaj podobno delu agencija za zagotavljanje začasnega dela, ampak razlike so naslednje. Delo je male že naprej ve, v katerih podjetjih bo delal, vse gre samo za eh, podjetja iz te iste entitete, eh, potem eh, ponavadi gre za regionalna, mm, za podjetja v isti regiji, delodajalci imajo skupno odgovornost za delavca, e, torej te odgovornosti ne prelagajo na agencijo. E, in pa tretja pomembna razlika, ta pravna entiteta, ki je organizacija, ki zaposluje te deljene delavce, ni usmerjena v, samo v dobiček. Namen je predvsem ta, da bi delavcu ponudili uh, delo za poln delovni čas, uh, lahko uskladijo med seboj potrebe po človeških virih v različnih podjetjih, kjer sicer ne bi obstajale potrebe po, polni, po zaposlitvi za polni delovni čas. Eh, v glavnem so učinki obli, takšne oblike zaposlovanja pozitivne, tako za delojemalca, kako tudi za delodajalca. Za delodajalca to omogoči dostop do usposobljenih ljudi za zaposlene, pa to ustvarja stabilno zaposlitev. V glavnem so ta delovna mesta stalna, zato delavec ni v prekarni situaciji. Uh, v kateri bi se znašel, če ne bi bilo dovolj potrebe po njem. E, se pravi, gre za e, situacijo, ki ima koristi tako za delojemalca, kakor tudi za delo dajalca in e, ima tudi koristi za regijo. V regiji obstaja tako več stabilne, stabilnih delovnih mest zaradi tega uh, poolinga. Uh, veščin posameznega delavca. Potem pa še casual work oziroma priložnostno delo. Tukaj uh, govorimo o dveh oblikah dela, nerednem, nerednem delu in pa o um, delu na poziv oziroma o um, pogodbah za nično urno postavko. V nerednem delu govorimo o nestalnem delu, torej delu po potrebi, pri delu na poziv pa eh, smo ugotovili, da tukaj obstaja stalna zaposlitev, eh, delavec je na razpolago delavcu, delodajalcu samo, ko ga ta potrebuje, to pomeni, da je delojemalec Eh, oziroma delodajalec je pri tem zelo fleksibilen, za delovca pa to pomeni skoraj preveč fleksibilnosti. Resnično so odvisni od tega, kdaj jih bo delo jema, delodajalec eh, potreboval. Eh, prav tako se pogosto zgodi, da jih delodajalci pokličejo eh, za zelo kratkim časovnim rokom, naprimer danes zjutraj ga pokličejo, da ga potrebujejo za dve uri, se pravi, gre za zelo nestabilno in nefleksibilno situacijo. Teoretično ima delavec možnost, da to ponudbo zavrne, ampak izkušnje kažejo, da če pogosto zavrnejo ponudbe, se jih preprosto več ne pokliče. Um, kar se tiče socialne zaščite, spet teoretično gledano vse skupaj izgleda čisto v redu. V večini primerov imajo ti delavci stalne pogodbe, torej so upravičeni do stalne socialne zaščite, ampak praktično gledano pa to pomeni, da delajo zelo priložnostno in zato morda niso upravičeni do socialnih. Um, prispevkov. Uh, kaj ti, ti so odvisni od um, dejanskih opravljenih ur dela. Um, kakšne so značilnosti tukaj pri tej obliki dela za delo dajalce in pa delavce. Gre predvsem za sektorje, ki imajo zelo sezonski značaj oziroma kjer um, popraševanje upada in raste. Kar se tiče delavcev, eh, lahko ugotovimo, da gre predvsem za eh, zaposlitve, kjer je potrebna nizka stopnja izobraževanja, usposobljenosti, v glavnem gre za mlade ljudi, za ženske, torej prihaja do segmentacije trga dela. Vse skupaj je odvisno od potrebe, od popraševanja. Eh, delavci eh, in delodajalci nimajo inicijative za to, da bi delovce zapustili za stalni delovni čas. Kar se tiče posledic za trg dela in delovne pogoje, lahko že takoj na začetku vidite, da, da gre za popolnoma drugačno sliko kot pri prvem posnetku. Veliko je potencijalno negativnih posledic kot pa e, pozitivnih za delavce zaradi nestabilnosti, zaradi prekarne situacije, v kateri se takšni delavci znajdejo. E, še naslednje. Srednja oblika zaposlitve je tako imenovano mobilno delo, mobil, delo, ki temelji na, teh, na tehnologijah IKT. To poteka zunaj prostorov delavca ali delo dajalca in um, tudi tukaj uh, smo pustili ob strani tradicionalno delo od doma ki je že prej obstajalo na trgu dela. Eh, tukaj gre spet za zelo fleksibilno obliko dela, eh, ampak v primerjavi za priložnostnim delom je tukaj delo odvisno od popraševanja pri delavcu. Eh, torej gre v glavnem za visoko izobražene delavce, visoko usposobljene delavce, ki želijo več, več fleksibilnosti in zato cenijo dejstvo, da lahko Eh, delajo na podlagi IKT oziroma da lahko upravljajo to mobilno delo, vse skupaj odvisno od eh, tehnologije, od eh, prenosnih računalnikov, laptopov, pametnih telefonov in tako naprej. Kakšne so posledice za delovne pogoje in pa za trg dela? Tukaj so posledice mešano pozitivno-negativne. Ima ta oblika dela pozitivne posledice. Delavcem lahko ponudi delo, ki ga želijo, da jim veliko stopnjo neodvisnosti skupnosti, da jim možnost, da sami organizirajo svoje delo, zato lahko imajo določene prednosti, ki jih ne bi mogli uresničiti v standardnem delovnem okolju. Eh, eh, kjer mora predvsem upoštevati zahteve svojega delodajalca. Kakšne so pa negativne posledice? Eh, torej, um, delavci lahko imajo občutek, da morajo biti stalno na razpolago 24 ur na dan, to lahko povzroča več stresa in pa več um, problemov pri usklajevanju družinskega in delovnega življenja in to lahko povzroča tudi uh, socialno izključenost, saj uh, ti ljudje delajo kjerkoli, ampak nimajo stalnih sodelavcev. Uh, in pa še delo na podlagi voucherjev, tukaj uh, pravzaprav ne gre za zaposlitveno pogodbo, ki bi bila osnova odnosa med eh, delavcem in delodajalcem. Prej gre za nekakšen voucher, ki eh, ga delodajalec kupi od nekoga drugega, v glavnem gre za javne institucije in na osnovi teh voucherjev potem najamejo delavce. V glavnem voucheri pokrijejo ne samo njihovo plačo, ampak tudi del njihove socialne zaščite. Uh, Eh, v glavnem samo neščito v primeru nezgod. Eh, kakšni so razlogi za uvedbo takšne oblike zaposlitve? Gre predvsem za eh, to, da na ta način legalizirajo delo kot je naprimer delo v gospodinstvu, v kmetijstvu, na tem področju najdemo delavce, ki delajo v takšni obliki zaposlitve. Um, z načinom takšne oblike, za takšnim načinom zaposlitve se pač legalizira delo, ki bi sicer ostalo neopaženo. Eh, tukaj so spet mešane posledice pogojev dela. Eh, Pozitivni učinki so legalizacija sicer neprijavljenega dela, na ta način je oseba tudi zaščitena, ima socialno zavarovanje. Negativne posledice pa so spet eh, socialna izključenost, izolacija. Eh, delavci opravljajo takšno delo, recimo v gospodinstvu, medtem ko je družina nekje druge, na delu, v šoli in tako takšni ljudje nimajo nobenega stika z. Um, temi ljudmi. Kakšni so zaključki? No, lahko ste že razumeli, da je glavna motivacija za te nove oblike zaposlitev predvsem fleksibilnost. Fleksibilnost, ki jo zahteva bodi si delodajalec ali delojemalec. Uh, ali pa oba. Nekatere te oblike zaposlitve imajo dober potencial, eh, lahko so to situacije, ki prinesejo koristi tako za delavca, kakor tudi za delo dajalca. Druge, druge primeri so pa zaskrbljujoči, zlasti priložnostno delo, eh, tudi pri. Um, Zaposlitvah na podlagi IKT obstajajo določeni problemi. Uh, um, ki povzroča določene skrbi, uh, kar se tiče situacije na trgu dela. Bolj splošna slika te nove oblike zaposlitve imajo potencial, lahko močno spremenijo situacijo na evropskem trgu dela. Uh, predvsem kar se tiče samo lokacijo uh, dela, uh, potem, kar se tiče delovnega časa, ki lahko postane bolj razdrobljen ali ga preprosto ni več možno nadzorovati. In pa še tretja posledica, vzorci dela. Tukaj bi lahko bile spremembe tako daljnosežne, da ne bi več govorili o delu, ampak o nalogah, naprimer v primeru uh, priložnostnega dela ali pa crowd employing. Eh, no, kako so se odzvali zakonodajalci oziroma tisti, ki sprejmejo odločitve na makroekonomski ravni. Eh, ja, nekatere oblike zaposlitve delodajalci pozdravljajo ali pa so preprosto te oblike dela še preprosto neznane. Eh, po drugi strani pa gre za značilnosti, ki niso tako vezane na obliko zaposlitve, kot pa na značilnosti dela samega. Vseeno bi tukaj skušali podati določena priporočila, eh, no, eh, zlasti za tiste oblike dela, ki ponujajo prednosti za delavca, kakor tudi za delo dajalca. Ugotovili smo, da je zaenkrat osveščenost glede teh oblik dela še precej nizka. Mislim, da bi potrebovali več ukrepov za eh, krepitev osveščenosti, več informacij o tem, kako bi lahko to spremenili v situacijo, ki lahko ima koristi za obe strani in da če uh, obstajajo pozitivne posledice, da se spodbuja te prej kot pa negativne. Kar se tiče negativnih posledic, pa bi morali predvideti določene okvire, ne nujno zakonodajne okvire, morda kolektivne pogodbe ali določen tip prostovoljnih dogovorov, pogodb, zato da lahko zagotovimo določene varovalke za uh, delavce, zato da lahko delavce zaščitimo pred eh, potencijalnimi negativnimi učinki takšnih oblik dela. In pa še končna točka, rekla sem, da tukaj obstaja velika stopnja heterogenosti, pravzaprav so sploh točno ne vemo, o čem govorimo, zato predlagamo, da bi bilo več eh, informacij, izmenjave informacij na nacionalni ravni in tudi na ehm, širši ravni, zlasti kar se tiče okvirov, kako so bili ti. Ehm, oblikovani za to, da bi lahko maksimizirali pozitivne učinke teh novih oblik dela. Toliko z moje strani. Hvala lepa za vašo pozornost in z veseljem bom odgovarjala na vaše vprašanje. Thank you very much. Um, we have a few minutes if there is. Hvala lepa. Nekaj minut imamo na voljo, če želi kdo zastaviti kakšno vprašanje. Gospe Mandel, preden nas zapusti in odide na Irško please, Jutta Steinruck. Ja, vielen herzlichen Dank für diese Hvala lepa za vse te informacije. Dobro je, da spremljate, opazujete te spremembe na trgu dela, da na podlagi tega spremljate tudi določene ugotovitve. Eh, no, veliko tega se giblje v pozitivni smeri. Vendar pa, če opazujemo nekatere nove, moderne oblike delovnega razmerja, moramo seveda tudi razumeti, da ima fleksibilnost podjetij določene omejitve in na ta način se ljudje ne morejo samo uresničiti. Če si ogledam recimo te pogodbe o nični urni postavki, tukaj gre pravzaprav za stalno pripravljeno za delo brez stalnega plačila. In tukaj se resnično sprašujem, ali ne bi morda morali eh, poseči v takšne primere na evropski ravni. Morda bi morali preveriti, kakšno je tukaj stanje v posameznih državah članicah. Pri teh eh, pogodbah o nični urni postavki bi morali morda razpravljati o času pripravljenosti, o, treba bi bilo postaviti določene omejitve. Skratka, to si moramo bolj podrobno ogledati. Če sem vas prav razumela, priporočate, da naj eh, tako države članice, kako tudi eh, Evropska unija okrepi izmenjavo informacij o teh eh, novih oblikah zaposlitev. Takšne pogodbe o ničnih urnih postavkih smo do sedaj poznali samo v eh, Združenem kraljestvu, ampak imamo občutek, da se sedaj širijo tudi v druge države. Pa še eno vprašanje v zvezi z eh, deljenjem posameznega delavca ali delavke. Kako to poteka v praksi? med eh, glavnim pristojnim delodajalcem in pa ostalimi podjetji eh, in pa kar se tiče delovk in delovcev, kako bi lahko ustvarili še več koristi za njih in pa še nekoliko bolj konkretno o, o pravnih pogojih za priložnostne delavce in pa vaučersko delo kakšne razlike tukaj, kakšne razlike tukaj obstajajo pri samih nalogah delavk in delavcev. Gospod Bach, potem pa odgovor. <clears throat> Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz se vam zahvaljujem za vašo predstavitev. Za naše politično delo je bila vaša predstavitev zelo dragocena. Imam dve vprašanje. Štiri nove oblike zaposlitve ste analizirali. Ali imate morda dodatne informacije o posameznih sektorjih, promet, gradbeništvo in tako naprej? Eh, no, našteli ste nekaj sezonskih dejavnosti, kmetijstvo, ampak eh, zanima me, če imate kakšne dodatne informacije o tem, kakšne dejavnosti eh, se opravljajo s temi novimi oblikami zaposlitev. No, in pa še navezujem se na to, kar je povedala Juta Steinbrück. Uh, za naše delo bi bilo koristno, če bi imeli na voljo še nekaj več informacij. Eh, ravno zato, ker revidiramo direktivo o varnosti in zdravju na delovnem mestu iz leta 1989, tukaj bi bilo koristno, če bi lahko imeli še nekaj več eh, podatkov z tega področja. Uh, thank you for these uh, remarks and questions. Hvala lepa za ta vprašanja. Ehm, prvo vprašanje, izmenjava informacij med institucijami. To vsekakor podpiramo, tako znotraj posameznih držav, kakor tudi znotraj sektorjih, med regijami, pa tudi med državami samimi. Pri nekaterih uh, oblikah zaposlitev smo ubrali nacionalni pristop. Omenila sem tudi um, vprašanje deljenja delavcev. Eh, no, nekateri izmed vas morda to obliko že poznate, spet druge je to popolnoma neznano in zato bi, mislim, da bi morali po vsej Evropi izmenjavati informacije. Uh, informacije o najboljših praksah eh, v državah, kjer je eh, deljenje delovnega mesta bilo šele pred kratkim uvedeno, ugotavljamo, da je to pogosto zelo nejasno za delodajalce in za delavce, kajti pravni okvir je tako zapleten, da ga je zelo težko razumeti. Torej, prvi pristop bi lahko bil ta, da preučimo, kako so države, določene države sprejele bolj uporabniku prijazno zakonodajo, kako so obrale bolj praktičen pristop, um, zato da bodo to vsi razumeli. No, ehm, nekatere izmed teh novih oblik zaposlitev pa so bile tako nove, da smo si sploh morali izmisliti ime za njih, saj standardizirane prakse sploh ni bilo. In tudi tukaj bi bilo smiselno na začetku sprožiti evropsko izmenjavo informacij o teh novih oblikah dela, zlasti tistih, ki uh, kažejo na, veliko, na velik potencial negativnih posledic, tako da bi se osredotočili na pozitivne učinke. Uh, kar se tiče tega deljenega zaposlovanja, torej tukaj govorim o združenih delodajalcev v Nemčiji in Avstriji oziroma couple de employeur v mm, Franciji in pa v Belgiji. Kako to deluje v praksi? Gre za precej regionalni pristop. V regiji obstaja nek akter, ki je lahko ali institucija, ali neprofitna organizacija, ali podjetje, ki poda neko pobudo, in preučijo na regionalni ravni, ali obstaja potreba po delitvi določene delovne sile. In če se izkaže, da tak potencial obstaja, potem pristopijo k regionalnim podjetjem, vprašajo jih, ali so pripravljeni se pridružiti tej schemi in če obstaja kritična masa takšnih delovnih mest in delavcev, potem se vzpostavi to pravno osebo, ki prevzame administracijo, torej oni poskrbijo za najemanje delavcev, se pravi, so kot tradicionalni delodajalec v smislu tradicionalnih administrativnih nalog, potem pa uskladi, uskladijo z podjetji člani sami eh, dejstvo, kdaj kdo potrebuje kakšnega delavca, za kakšne naloge in tako naprej. Eh, delavci potem eh, rotirajo po teh podjetjih. Lahko se zgodi, da celo dvakrat na dan zamenjajo eno podjetje, lahko se zgodi, da samo dvakrat na leto. Vse skupaj je res zelo odvisno od vrste dela in od potreb. Torej, eh, koordinacija tega dela je zelo fleksibilna. To osrednje podjetje ima odgovorno za to, da poskrbi za koordinacijo med podjetji, zato morajo uživati zaupanje podjetij in eh, podjetja morajo pokazati tudi določeno stopnjo fleksibilnosti, če se neka potreba izkaže za več neveljavno, potem morda lahko kakšno drugo podjetje prevzame takšnega delavca in tako naprej. Kar se tiče priložnostnega delavca, tukaj obstajajo različne uh, zakonodaje, ki to pokrivajo. Pri nerednem uh, delu smo ugotovili, da je ta pravno usklajen v. Sloveniji, Slovaški, Belgiji, um, Romuniji in nekaterih drugih državah. Včasih je to regulirano v posameznih sektorjih, včasih obstaja regulacija, ki se nanaša na to, koliko ur ali dni lahko dela takšen delavec, koliko dni lahko najema posamezno podjetje. Naj vam podam nekaj primerov. V Belgiji smo ugotovili, da to obstaja samo v sektorju turizma in da gre za dvodnevne pogodbe. Ehm, na ta način se Belgija sooča z um, vrhunci turistične sezone. Vsak delavec lahko dela samo za 100 uh, eh, dni, um, lahko dela samo 50 dni kot priložnostni delavec in pa dobijo tudi pavšalno soto za socialno zaščito. Torej, ne glede na to, koliko jim delodajalec plača, dobijo uh, um, pavšalni znesek 7,5 evrov na um, uro za socialne prispevke. V Sloveniji pa je vse skupaj omejeno predvsem na mlade ljudi, na študente od 15 do 20. 26 let. Tukaj je pristop popolnoma drugačen. Delo dajalec eh, ne sodeluje tam med seboj neposredno, ampak obstajajo posebne agencije, ki posredujejo delo. Podobno je pri um, delu v stalni pripravljenosti. Um, zato nimamo jasne pravne podlage Ugotovili smo, da takšne oblike obstajajo v eh, Združenem kraljestvu, delno tudi na nizozemskem, v Italiji, na Irskem in tam imajo tudi eh, določeno zakonodajo o tem delu v stalni pripravljenosti. Včasih tudi ni popolnoma jasno, kakšno vlogo sploh ima ta delavec. Je, je samozaposlen, je delavec, je morda celo delodajalec. Tako da tukaj je situacija zelo nejasna. Kar se tiče vaučerskega dela, tudi tukaj imamo zelo raznolike sisteme. V glavnem se to pojavlja v kmetijstvu, v državah kot je naprimer Litva. Eh, drugi pa se to uporablja za gospodinsko delo v Belgiji, v Franciji, v Avstriji, Eh, potem tudi oglaševalsko delo, športni dogodki, mm, to najdemo v Grčiji in pa brez vsakašnih omejitev v Italiji obstajajo te oblike vaučerskega dela. Eh, ponekod je to dogovorjeno neposredno med delodajalcem in delavcem v Belgiji in deloma v Grčiji. Franciji obstaja posredniška agencija, ki najame delavcev, lahko gre za stalno pogodbo, za začasno pogodbo, pogodbo za, začasni, za umes, um, polovični delovni čas. In ta posredniška agencija potem eh, delavca pošlje podjetju uporabniku, ta jim potem zahteva voucher od uh, eh, kakšne javne organizacije, se pravi, za sistem je nekoliko bolj zapleten. Kar se tiče priložnostnega dela, gre predvsem za sezonska dela, gradbeništvo, turizem, kmetijstvo, pa tudi področja, kjer obstajajo velika nihanja v popraševanju Eh, zaskrbljujoče pa je, da gre predvsem za uh, nizkoplačane sektorje. Kar se tiče delitve delavcev, to se je začelo v Franciji, v kmetijstvu, sedaj je to se pravzaprav razširilo na vse sektorje. V državah nismo našli posebnih omejitev, Eh, smo pa ugotovili, da je smiselno, če, če so v takšno skupino vključeni različni sektori, zato da se lažje usklajujeta nihanja v popraševanju. Eh, potem pa še delo na osnovi IKT, mobilno delo, to je predvsej vezano na naloge ne, na posamezni sektor. Te naloge morajo biti takšne, da se jih lahko upravlja mobilno, torej preko telefona, preko računalnika, recimo to ne velja za poklice, kjer moraš biti prisoten na licu mesta, recimo, če si natakar ali frizer, tega ne moreš upravljati mobilno. Torej, v glavnem gre pri tej obliki zaposlitve za sektorje, kjer ni potrebna fizična prisotnost. Um, recimo oglaševalska podjetja, tukaj lahko ljudje za njih pripravljajo slogane, ne glede na to, kje se nahajajo. Našli pa smo tudi primer eh, logističnega mm, dela, torej mm, usklajevanja posameznih prevozov, ki je prav tako lahko potekalo od doma. That's the last one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 predvsem, poleg vseh eh, plemenitih namenov, namenjeno predvsem temu, da se lahko preživljaš, da lahko preživljaš svojo družino. Sedaj pa se zdi tako, da te netipične oblike zaposlitev Recimo, posedaš doma in čakaš na to, da te pokličejo, eh, upaš na najboljše. Takšna zaposlitvena razmerja se mi ne zdijo podlaga za ustvarjanje neke človeške eksistence. In pa drugo vprašanje, ali se vam ne zdi, da tukaj obstaja velik potencial zlorab, predvsem v novih državah članicah? Gospa McIntyre je govorila o tem, kako se v zahodnih državah ehm, na različne načine uporablja ta, te nove oblike delovnih razmeri. No, zdi se, da tam recimo ženske iz uh, višjih slojev družbe lahko, če to želijo, sprejmejo recimo delo tajnice za dva meseca ali tri mesece, ampak eh, v to niso prisiljene iz eksistenčnih vzrokov. Eh, kakšna je pa situacija v eh, novih državah članicah? Ali tukaj vidite kakšne očitne razlike? Uh, um, Hvala lepa. Obe vprašanji sta težki v odnosu do novih oblikov zaposlovanja, zato ker teh devet oblik, ki smo jih opredelili, so tako heterogene, da težko rečem ja za vse. Kar se tiče prvega vprašanja v zvezi z dohodki, lahko rečem, da za večino teh oblik zaposlovanja to ne bi bila taka težava, zato ker uh, ravni dohodkov ne bi bile tako zelo različne, ampak uh, priložnostno delo in tako imenovan crowd employment, uh, to pa predstavlja nevarnost z moje uh, perspektive, zato ker je na to delo tako zelo. Uh, razčlenjeno in na tako mikroravni, da bi bilo verjetno težko za ljudi, da bi dejansko lahko od teh dohodkov živeli. Ampak, kar se tiče priložnostnega dela, ja, lahko se zgodi, da vas pokličejo samo sem in tja za eno uro, večino časa pa. Uh, preživite čakajoč na delo, pogosto eh, to spremljajo tudi ekskluzivne klauzule, se pravi, da ne morete sprejeti drugega dela. To pomeni, da je včasih eh, težko eh, od tega živeti. Kar se tiče crowdworka, to pomeni, da imate platforme, kjer se uh, um, ljudi, uh, uh, ljudem daje konkretne uh, naloge, uh, tudi tu, razen če res lahko uh, veliko število teh uh, pogodb združite, težko od tega živite. Kar se tiče nevarnosti, da bi bilo to zlorabljeno, za tiste oblike, kjer porožnost obstaja samo za delodajalca, oziroma preveliko prožnost za delojemalca. Tu mislim, da bi potrebovali verovalke, naj si bo na pravni ravni, kolektivne pogodbe oziroma natančneje spremljanje oziroma različni postopki, s katerimi bi lahko posredovali. Nimam pa nobenih podatkov v zvezi z novimi državami članicami. Verjetno potencial, enak potencial obstaja povsod. Torej, če potreba obstaja, če varovalk ni, potem eh, ta nevarnost vedno obstaja, nevarnost zlorabe, ne glede na pogoje na trgu dela. Hvala lepa, gospa Mandel, to je bilo zelo zanimivo. Danes smo imeli razpravo na temo um, prednosti in slabosti prožnosti in pokrili smo veliko zanimivih vprašanj. Želela bi odbor spomniti, da je Eurofund, torej organizacija, za katero delate, je naša agencija in sicer Agencija za zaposlovanje. In eh, naš odbor ima vedno možnost, da se na vas obrne in da vas prosi za več eh, podatkov, nova poročila, več dejstev. In to je zelo koristno, kar ste tudi pokazali. Hvala lepa. Hvala vsem članom prihodni sestanek bo 1. in 2. decembra. Hvala.